dragi kolegi dobrodošli pri tem monetarnem dialogu s predsednikom evropske centralne banke Marijem Dragijem rad bi ga pozdravil to je četrti in zadnji monetarni dialog v tem letu in poteka po zelo pomembnih odločitvah na področju eh, monetarne politike, ki jih je sprejela Evropska centralna banka v eh, okviru programa gospodarske oživitve, ki je v polnem zagonu. In uh, ta oživitev uh, je zastavljena zelo široko in tudi dobro poteka. Po drugi strani pa vidimo, in seveda bo predsednik Dragi kaj več povedal o tem, da eh, dinamika cen še ni zadostna, eh, še prav posebno pa je šipka dinamika eh, osebnih dohodkov. In pri zadnjem monetarnem dialogu smo govorili o cikličnih in pa strukturnih razlogih za to. Evropska centralna banka eh, igra pri tem zelo pomembno vlogo in eh, pozdravljam politiko, eh, pozdravljam odločitev obsežnega monetarnega prilagajanja, dokler ne bomo uspeli spraviti inflacije pod nadzor in na željeno stopnjo. Gospod Draki. Yeah. Problems. Okay. Yeah. Sorry. Zelo, actually, yeah. Aha, imamo težave z stolom. Okay. Uh, we, so we will discuss... Torej, razpravljali bomo o teh odločitvah uh, in uh, predsednik uh, Dragi zelo dobro ve, da so koordinatorji eh, odbora Ekon izbrali nekaj eh, ključnih točk, o katerih želimo razpravljati. Program Target, eh, ravnovesja in neravnovesja, razlogi za zaskrbljenost in pa izstop iz nestandardnih ukrepov monetarne politike. Kako naj bi izgledalo delo Evropske centralne banke v običajnih okoliščinah? imamo uh, celo vrsto študij, uh, nekatere študije kažejo oziroma opisujejo predvsem uh, tehnične vidike uh, strukture evra. Eh, ampak radi bi se bolj poglobili v to temo. Torej, cela eh, vrsta zanimivih točk je tukaj in eh, predsednik Dragi, pozdravljamo vas tukaj pri nas in dajem vam besedo. Hvala lepa, spoštovani člani odbora Ekon, dame in gospodje, veseli me, da sem ponovno tukaj v Evropskem parlamentu pri zadnjem dialogu v letošnjem letu. Svet Evropske centralne banke je sprejel eh, ponovne eh, in pomembne odločitve za eh, rekalibracijo monetarne politike v Evropski uniji. Najprej bom govoril o prihodnosti monetarne politike in pa o ukrepih za vzpostavitev ravnovesja v monetarni politiki. Poleg tega bom na zahtevo tega odbora spregovoril tudi o vlogi programa Target 2 eh, in pa o eh, podpori finančni integraciji in pa izvajanju naše monetarne politike, kar eh, seveda tudi vpliva na cilje tega programa. Gospodarska oživitev eh, dobro poteka in je široko zasnovana v državah in različnih sektorjih evroobmočja. Predvsem jo podpira domače povpraševanje. Glede na zadnje ocene Eurostata se eh, realna eh, rast brutodružbenega proizvoda nadaljuje tudi v tretjem četrtletju in sicer z stopne 2,5 odstotka iz leta v leto. To eh, pomeni, da eh, imamo rast že zadnja štiri leta in pol in eh, to pomeni, da smo zagotovili realno rast. Rast brutodružbenega proizvoda je široko zasnovana po različnih državah in pa sektorjih. Razpršitev rasti BDP-ja v evroobmočju je padla na najnižjo raven od leta 1997 in sicer zaradi eh, krivulje, eh, konjunkturne krivulje, ki narašča. Trg eh, delovne sile si je prav tako opomogel in globoke in boleče izgube tekom krize so sedaj bile nadomoščene, vsaj če ocenimo situacijo na splošno. Število brezposelnih v evromočju je padlo z 18,6 milijona v drugem četrtletju leta 2014 na 14,6 milijona v zadnjem četrtletju. Če si ogledamo pretekle vzorce, potem lahko vidimo, da eh, zaposlenost raste v vseh državah članicah in pa v različnih sektorjih. 16 od 19 držav eh, članic evroobmočja Eh, ima danes eh, pozitivno eh, letno rast zaposlovanja in sicer že od, leta, od sredi leta 2014 naprej. In zaposlovanje se krepi v 60 odstotkih vseh sektorjev. To je povezano tudi eh, z eh, tem, da so si opomogla gospodinstva eh, in pa z večjo potrošnjo. Poleg tega se krepijo tudi podjetja in na ta način se izboljšuje tudi dobičkonosnost podjetij. Naša monetarna politika je igrala ključno vlogo pri zagotavljanju Eh, večje potrošnje in pa večjega popraševanja po ulaganjih. Zagotovili smo dobre finančne pogoje za evro območje in sicer tako za podjetje, kakor tudi za gospodinstva. Recimo, od eh, konca maja 2014 eh, se, so se obrestne mere za posojila znižali za 120 bazičnih točk za nefinančne korporacije, za gospodinstva pa za 100 bazičnih točk. Poleg tega so se eh, zmanjšale eh, stopnje eh, posojil oziroma obrestne mere za posojila za majhna in srednje velika podjetja in sicer za 190 bazičnih točk. To je zelo pomembno, saj majhna in srednje velika podjetja zagotavljajo dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju v evroobmočju. To izboljšanje finančnih pogojev pa je eh, spremljala, eh, spremljalo tudi zmanjšanje razlik med državami članicami, ko gre eh, za obrestne mere za posojila. Naprimer, razlika med posilnimi stopnami za podjetja v tistih državah članicah evroobmočja, ki so bile najbolj prizadeta v krizi, Eh, v primerjavi z drugimi državami članicami se je zmanjšala za 100 bazičnih točk od srede leta 2014. Kljub eh, tej gospodarski oživitvi eh, pa še nimamo prave dinamike na področju inflacije, nimamo še pravega trenda. Medtem, ko je skupna inflacija znašala 1,4 odstotka v oktobru tega leta, in eh, pričakujemo, da se bo zmanjšala eh, do konca leta. Ehm, menimo, eh, da je to povezano predvsem z šipkejšimi rezultati na področju energetike. Ehm, medtem pa ostajajo osnovni inflacijski pritiski še zmeraj precejšnji. Zaradi tega moramo zagotoviti eh, boljše pogoje na eh, trgu delovne sile in eh, bolj dinamično rast plač. Kar zadeva prihodnost naše monetarne politike, naj povem, da moramo predvsem poskrbeti za to, da zagotovimo ravnovesje v uporabi instrumentov monetarne politike. Eh, poleg tega moramo zagotoviti, da se bo stopnja inflacije znižala eh, na 2 eh, odstotka oziroma da se bo vsaj približala te stopni. Naj nakratko obrazložim štiri odločitve, ki jih je sprejel svet Evropske centralne banke. Prvič, Prepričani smo, da se bo eh, inflacijska stopnja počasi približala našim ciljem in to pomeni, da lahko prilagodimo naš eh, program eh, za nakup sredstev. Kot smo napovedali v januarju leta 2018, bomo nadaljevali z mesečnimi nakupi v vrednosti 30 milijard do konca septembra 2018 ali pa še dlje, če bo to potrebno. Oziroma do trenutka, ko bo svet eh, videl, eh, da se stopnja inflacije približuje zastavljenim ciljem. Drugič, kar zadeva našo politiko ponovnega vlaganja, smo zagotovili, da bo evrosistem eh, sredstva eh, iz eh, obveznic za padlostjo, ki so bile kupljene v okviru programa nakupa sredstev. Um, ponovno uložil in sicer eh, vplačila, uh, dokler bo to uh, potrebno. To bo privedlo k uh, boljšim pogojem za zagotavljanje likvidnosti. Uh, Naj pri tem povem, eh, da eh, smo zagotovili tudi dodatne informacije eh, o različnih delih programa nakupa sredstev. In nameravamo vlagati sredstva iz obveznic tudi v nadaljem obdobju, kajti to je postalo še pomembneje, ko se je naš portfelj razširil naša spletna stran sedaj eh, poroča o vseh predvidenih mesečnih izplačilih za naslednjih 12 mesecev. Tretjič, kar zadeva politične odločitve, bomo stopnje obdržali nespremenjene in pričakujemo, da bodo obresne mere ostale na sedanji ravni še kar nekaj časa. Na vsak način pa eh, še po izvajanju našega programa nakupa sredstev. To je zelo pomembno za izvajanje naše monetarne politike v tem trenutku. Našo politiko določanja obrestnih mer eh, vodi eh, ta pogoj, da se bodo obrestne mere obdržale še po koncu izvajanja tega programa. Odločili smo se, da eh, bomo eh, nadaljevali tudi z rednimi eh, operacijami sofinanciranja in sicer glede na fiksno obrestno mero in sicer koliko dolgo bo to potrebno oziroma vse do konca leta 2019. To bo omogočile um, izvajanje monetarne politike v evroobmočju, hkrati pa bomo na ta način zagotovili tudi ugodne pogoje na eh, monetarnih trgih evroobmočja. Svet Evropske centralne banke je zaključil, eh, da trenutna monetarna politika eh, zagotavlja podporo finančnemu sistemu in sicer z kupi sredstev, z kupi sredstev, nakupljenimi sredstvi in eh, z eh, programom prihodnih ulaganj eh, in sicer na osnovi obveznic z zapadlostjo. Poleg tega, k temu prispeva tudi določanje obrestnih mer. Vsi ti ukrepi skupaj bodo ohranili trenutne finančne pogoje in zagotovili dovolj monetarne uspodbude, za vrnitev na eh, stopnjo inflacije, eh, ki smo si jo zastavili in sicer eh, gre za stopnjo dveh odstotkov. Sedaj pa še k plačilnim sistemom. Tukaj gre za cilje programa Target. Target 2 vključuje plačila, ki. Uh, In sicer v evrih, eh, ki jih lahko eh, banke eh, varno ehm, izvedejo tako znotraj, kakor tudi izven meja Evropske unije. Tukaj gre za moderno plačilno infrastrukturo, ki, prenaša, ki, ki predstavlja dnevno povprečno vrednost od v vrednosti 1,7 eh, eh, biljona evrov. To igra ključno vlogo pri zagotavljanju gladkega izvajanja monetarne politike, to je pomembno tudi za delovanje finančnih trgov in pa bančništva ter za zagotavljanje finančne stabilnosti. Z to podporo finančni integraciji in izvajanjem naše monetarne politike program Target 2 predstavlja enega izmed temeljev naše monetarne unije. V sistemu Target 2 vsaka nacionalna centralna banka, ki je vključena v evro sistem, eh, uživa eh, določen položaj eh, posojilodajalca v eh, odnosu do Evropske centralne banke. In na ta način lahko nadzorujemo eh, vso to denarja, ki vstopa in izstopa iz eh, vsake posamezne države, kar je potrebno za računovodski nadzor. Poleg eh, tega eh, se v okviru tega programa izvajajo tudi čezmejna plačila. Približno 80 odstotkov vseh eh, nakupov nacionalnih centralnih bank poteka s pomočjo organizacij finančnega trga, ki nimajo sedeža v isti državi kot pa centralne banke kar vpliva eh, tudi na eh, računovodske izkaze programa Target. Poleg tega lahko kupci eh, teh sredstev sredstva ponovno uložijo in na ta način uspodbudijo vzpostavitev ravnovesja pri čezmejnem računovodskem izkazu njihovega portfelja. Kot smo videli, je target 2 bil ključnega pomena za vzpostavitev finančnih pogojev za gospodinstva in pa podjetja. Naj zaključim. Pogodbe Evropske unije so eh, dale Evropski centralni banki temeljno nalogo zagotavljanja stabilnosti cen v evroobmočju kot celoti. To je najboljši prispevek, ki ga lahko damo k zagotavljanju blaginje v Evropski uniji. Stabilnost cen je ključnega pomena za uravnoteženo rast, ki eh, bo hkrati tudi trajnostna rast. Ampak to seveda ni edini predpogoj. Če želimo uravnoteženo rast, moramo ukrepiti tudi sposobnost evroobmočja, da se odzove na tveganja, ne glede na to, kdaj se ta pojavijo. Trenutna gospodarska napoved predstavlja odlično priložnost, da zmanjšamo verjetnost velikih pretresov na finančnem trgu in sicer z okrepitvijo gospodarske strukture držav članic in sicer z ustreznimi ukrepi tako eh, na eh, davčnem, kakor tudi na strukturnem področju. Hkrati pa uh, večja odpornost eh, gospodarske in pa denarne unije pomeni tudi, da moramo okrepiti našo institucionalno zasnovo. Na ta način se bomo laže odzvali na uh, morebitne pretrese. Torej pozdravljam ulogo Evropskega parlamenta v teh razpravah in pa tudi prizadevanja vodi evroobmočja in pa ministrov, uh, ki so se skušali soočiti z tem vprašanjem. In uh, v tem uh, duhu se tudi že veselim prihajajočega uh, vrha uh, evro območja. Najlepša hvala za vašo pozornost in seveda bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, predsednik Dragi. Začeli bomo z vašimi vprašanji prvej na vist vrsti Ester Delange. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči in hvala lepa, predsednik Dragi, da ste ponovno z nami. Hvala lepa, da eh, ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje, ki so ključnega pomena za odbor Ekon. Naj najprej spregovorim uh, o. Uh, Slabih posojilih. Govorili ste tudi o. Uh, šibkosti eh, bančnega sistema. Rada eh, bi spregovorila eh, tudi o Edisu, za katerega sem poročevalka. In upam, da bomo lahko imeli sejo z vašimi izvedenci na tem področju, kajti Edis in pa deljanje tveganja sta dve teme, ki sta tesno povezani. In s tem bi vam rada zastavila tudi vprašanje, kako uh, bi uh, lahko uh, dosegli napredek pri Edisu, če pa se nekatere države ne želijo soočiti uh, z slabimi posojili. Uh, kako bi se po vašem mnenju najboljše odzvali na to? Kajti zadeva se ne bo rešila sama po sebi. Zanima me, Eh, kako eh, bi eh, lahko, oziroma v kakšnem času bi lahko slaba posojila spravili na raven, kot velja v drugih državah. Kdaj bi lahko organizirali to sejo poročevalcev v senci in pa vaših izvedencev? Najlepša hvala za podporo pri obeh vprašanjih. Hvala lepa strinjam uh, se, uh, da uh, sta obe področji povezani. Uh, EDIS, uh, Evropska schema za zavarovanje depozitov, um, je področje, kjer je komisija pred kratkim podala predlog, ki ga na vsak način spoštujemo. Ampak kaj želimo zagotoviti? Želimo zagotoviti eh, pravo eh, zavarovanje eh, depozitov. Ampak kako bomo to storili? To lahko dosežemo postopoma, vendar pa moramo imeti kvantitativne cilje z jasno uh, določenimi uh, in pa uh, merljivimi kriteriji. In to je ključnega pomena, kajti Evropski sistem zajamčenih vlog ostaja pomemben steber Evropske bančne unije zmanjšanje tveganja oziroma delitev tveganja eh, pa je eh, seveda druga plat te medalje. To je bilo zmeraj eh, naše stališče. Slaba posojila pa so že odnegda bila problem in ta problem bomo seveda morali rešiti. V tej dvorani ste prisluhnili gospe Novi, ki je dejala, da gre pri tem predvsem za nadzor. Vendar pa jaz mislim, da bo potrebno prizadevanje Eh, nadzornikov eh, bank, eh, hkrati pa tudi vlad in pa zakonodajalcev v posameznih državah članicah. Zagotoviti je namreč potrebno ustrezen pravni okvir, ki bo zagotovil možnost rešitve teh slabih posojil, kjer se bo z temi slabimi posojili lahko tudi trgovalo. Pogosto so ukrepi zasnovani zgolj na slabih posojilih, ne ukvarjajo pa se z pravimi vzroki, kajti pravi vzrok eh, je, da gre tukaj za dediščino krize. Torej, eh, zakonodajalci eh, bi se morali soočiti tudi z temi težavami, ki izhajajo iz dejstva, da so slaba posojila posledica krize. To je vse, kar lahko zaenkrat povem o tem. Najlepša hvala. spomnimo se že zelo pametnih besed o skupnih prizadevanjih, eh, zagotovo eh, si bodo morali na tem področju eh, prizadevati vse inštitucije, pri tem pa bo potrebno spoštovati eh, tudi vloge posameznih institucij in pa njihovih eh, pristojnosti. Gospa Deluji je bila zelo pozitivna, kaj ti. Predstavila je ukrepe za izboljšanje situacije. Dodatni ukrepi eh, so seveda nujno potrebni. Ampak pri tem je potrebno spoštovati eh, pristojnosti eh, vseh inštitucij. Mislim, da je vloga Evropske komisije bila izjemno pozitivna. In da smo na ta način lahko bolje določali, kakšna je vloga uh, vsake posamezne inštitucije. V imenu skupine SNT, gospod Prvomš. Hvala lepa. Ne bom govorila o Edisu in pa o slabih posojilih, če tudi bi si lahko zastavili vprašanje, v kakšni meri eh, bosta oba stebra bančne unije, ki že obstajata ali pa eh, resolucija že eh, omočila doseči velik napredek. Vprašanje, ki vam ga bom zastavila, je vezano na temo, o kateri ste spregovorili pri eh, svojem zadnjem dialogu, pri eh, naši zadnji izmenjavi mnen. Torej, v okviru našega zadnjega demokratičnega dialoga gre za vprašanje Pola Tonga, ki je bilo povezane z osebnimi dohodki. Eh, vprašali smo vas, kakšna je situacija v eh, tistih državah članicah, kjer se zdi, eh, da je rast ponovno vzpostavljena, pa se osebni dohodki ne povečujejo usporedno eh, z to rastjo. Mislim, da je to razprava, ki poteka tudi med ekonomisti in pa bančniki. To je zelo pomembno poglavje in namesto, da se ukvarjamo z uh, temo uh, manjšega uh, oziroma šipkejšega položaja za uh, sindikate ali pa z temo povišanja uh, osebnih dohodkov v prihodnosti, bi se morali ukvarjati z drugimi uh, vidiki. Paulo uh, Kosta je predstavil uh, drugačno vizijo. Uh, je predsednik centralne banke na portugalskem. Eh, in eh, sicer gre za to, da bi si morali zamisliti eh, drugačen odnos med inflacijo in pa zvišanjem plač. Tukaj ne gre zgolj za monetarno politiko. Kaj vi menite o tem in kako o tem razmišlja svet ECB? Hvala lepa. Um, Najlepša hvala. naša nedavna monetarna politika oziroma naši ukrepi na področju monetarne politike odsevajo priporočila sveta Evropske centralne banke. Verjamemo, da se bo inflacijska stopnja počasi približala našemu cilju in sicer zaradi eh, oživitve gospodarstva in pa zaradi vzpostavljanja novih delovnih mest. Vendar pa ko prehajamo eh, z eh, realne strani na inflacijsko eh, stran ocene, vidimo, da inflacija še ni na ustrezni stopnji in sicer zaradi cen živil in pa energije. To je predvsem povezano z nizko nominalno rastjo plač. Če to primerjamo z drugimi podjetniškimi cikli v preteklosti, potem lahko vidimo, da je izboljšanje trga delovne sile, znižanje brezposelnosti, eh, vzpostavitev novih delovnih mest, recimo 4 milijone delovnih mest smo vzpostavili v štirih letih, da vse to neverjetno izboljšanje situacije eh, na eh, področju zaposlovanja predstavlja eh, predvsem odziv na večjo stopnjo udeležbe in ne zaradi večjega prihoda priseljencev, ampak tudi zaradi večje udeležbe žensk, ki je sedaj na višji stopnji, kot je bila kdajkoli prej. Nimam pred sabo številk, ampak eh, tukaj je tudi udeležba starejših. Ta eh, je ravno tako na izjemno eh, visoki ravni. Torej, kljub vsemu, kljub temu, da nimamo inflacije na stopni, kot bi si jo želeli, je prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest. In to bi, popravim, moralo pomeniti tudi odziv Eh, pri eh, nominalni eh, rasti plač. Ampak nažalost se to ni zgodilo. Ne vem, kaj je razlog za to. Mogoče je to globalizacija. Ali pa da vrzel pravzaprav ni na ravni Evropske unije, ampak na globalni ravni. Nimamo nobenih prepričljivih dokazov za to in uh, tudi globalna vrzel uh, se uh, zmanjšuje, tako kot pri nas. Po dolgem obdobju zelo nizke inflacije, uh, ki je že skoraj da nakazovala deflacijo, so lahko uh, plače zgolj posledica te situacije v uh, preteklosti nadaljn razlog pa je lahko tudi, da je dolgotrajna brezposelnost z eh, težavno situacijo na trgu delovne sile povzročila, da si, eh, se pogajanja bolj osredotočajo na eh, varnost na trgu delovne sile, kot pa na zvišanje plač. Poleg tega pa produktivnost ostaje na nizki stopni. In to je tretji razlog. Vendar pa lahko naslašno rečem, da je ta situacija sicer resna, ampak je prehodne narave. Glede na trenutne ukrepe monetarne eh, podpore in glede na to, da se bo rast nadaljevala, Eh, in to je nesporno, kajti imamo eh, znake za to, da se rast nadaljuje in da se bo nadaljevala še z eh, večjo hitrostjo v prihodnosti. Tako da je to prizadevanje za varnost na trgu delovne sile pojav, ki je zgolj začasen. In imamo pozitivne znake, eh, tudi kar zadeva stopnjo inflacije. Ta se približuje zastavljenemu cilju. Hvala lepa, Bernd Lücke. Dobr dan. Govoril bom nemško. Najprej imam kratek odgovor. Ste si dali gor slušalke? Imam kratek komentar na vašo trditev, da ste vzpostavili 4 milijone delovnih mest. Kako pa veste, da je ravno ECB bila tista, ki je vzpostavila ta delovna mesta? Ali ne gre tukaj tudi za eh, delovna mesta izven evroobmočja ali ni bila rast delovnih mest eh, tam še eh, večja kot znotraj evroobmočja? Mislim, da potrebujete boljše argumente. Vendar pa vas ne prosim, da odgovorite na ta argument, ampak na sledeče vprašanje. ECB je namenila 1,6 milijarde evrov eh, za ulaganja eh, v državne obveznice. To pomeni, da ima v lasti državne obveznice držav članic evroobmočja. Ali imam prav, ko pravim, da je Evropska centralna banka eh, trajnostna posojilo dejavka za države članice evroobmočja? I'm sorry, I, uh, the translation was such I didn't understand your second question. Okay. My question. Oprostite, nisem razumel drugega vprašanja. Ali imam prav, če trdim, da je ECB velika in dolgotrajna posojilo dajavka za države evrobmočja? Odgovor na vaše drugo vprašanje je ne. ECB je kupila v celoti, ne spomnim se točno odstotka, ampak tam od 10 do 20 eh, odstotkov eh, celotnega deleža in to ni veliko. Eh, potem mi delujemo na sekundarnem trgu. Glede vašega prvega vprašanja pa. No, zdaj bi postavil še eno vprašanje. Ne potrebujem odgovora na tisto prvo vprašanje. Sem odgovoril? No, še eno, še tretje vprašanje bi vam rad zastavil. In to bom naredil po nemško. Razlika med primarnim eh, in sekundarnim trgom za nakupem je sicer jasna, ampak dejstvo je, da ima ECB te državne obveznice, obveznice <clears throat> je takšno, da je nepomembno, kako jih je dobila, kajti imate obveznice in tako daje kredit državam članicam euroobmočja. Torej, moje vprašanje je, ali ste se nanašali na uh, količino? Za nekatere države članice je tako. Uh, da ima ECB do 250 odstotkov uh, obsega državnih obveznic, ki jih je nakupila. In to pomeni novo zadoželjnost uh, eh, držav članic od 2015 do 2017. Noja zadolženost je torej nižja kot eh, tistih državnih obveznic, ki jih je ECB nakupila na sekundarnem trgu. Kako lahko potem to nakupno vedenje ECB uskladimo s prepovedjo uh, financiranja proračunov uh, držav članic, ki izhaja iz uh, pogodb. No, nismo prekršili nobene prepovedi, mi smo samo izpolnevali naš mandat in naš mandat je, da inflacijo pripeljemo do cilja. To nam nalagajo tudi evropske pogodbe in mi smo ta cilj skušali izpolniti. Mm, to je odgovor na to vprašanje, lahko pa odgovorim še na vašega prvega. Vprašanje je bilo, eh, kako vemo, ampak kako pa ne vemo. Vemo zato, ker po zaslugi finančnih pogojev, ki jih ustvarja monetarna politika, eh, pride do eh, te krepitve rasti in to je znano. Ta politika je delovala nekaj let in v primerjavi z obdobjem, ko te politike ni bilo, vidimo razliko imamo veliko dokazov, da naša monetarna politika podpira um, to gospodarsko rast, ki smo ji danes priča. Hvala. No-, no. no, še deset sekund. Yeah, um, Bom v angliščini povedal. Prašal sem vas, ali ste prekršili mandat. Oziroma, ni toliko tako pomembno. Uh, Zanima me, kako to ni kršitev uh, vašega mandata, če ste kupili 250 odstotkov dolga določenih držav. Saj sem odgovoril, nobenega mandata nismo prekršili. Mi smo uh, mandat izpolnjevali, nismo prekršili nobene uh, prepovedi, ampak smo spoštovali vse omejitve, ki, smo, uh, ki so nam bile naložene od začetka. Hvala. No, upam, da gospod eh, Luke pozna razliko med evrosistemom in ECB. Ramon Tremosa je naslednji. Hvala in pozdravljeni, predsednik Dragi, v našem parlamentu. Dve vprašanji imam. Januarja naslednje leto bo ECB začela zmanjševati nakupe, zato da se počasi eh, prekine program APP. Ampak Eh, imamo tudi premijo za tveganje za določene najbolj zadolžene države v evroobmočju. Eh, kaj predlagate za države, kjer eh, je deficit še vedno več kot 3 odstotke BDP-ja? Kako zagotoviti, da ne bo nove recesije? In še eno vprašanje v zvezi z Edisom. Mi zdaj razpravljamo o schemi za zavarovanje depozitov oziroma schemi jamstev za depozite. Kako si vi predstavljate Edis? Kaj bi za vas bilo ključnega pomena, da se zagotovi, da bo Edis dobro deloval? In za zaključek me zanima še to, kako lahko zagotovimo investitorjem, da bo Edis dobro deloval. In sicer eh, po eh, nedoslednostih pri določenih bailoutih, na primer v Italiji. Thank you. Thank Hvala. Naj odgovorim najprej na to drugo vprašanje. Ta dolga razprava, ki jo imamo o Edisu, je že vse prepričala, da je to potovanje. Eh, stvari ne bodo takoj rešene, določeni pogoji morajo biti najprej preverjeni in zmanjšanje in pa deljenje tveganja morata potekati skupaj. Del zmanjševanja tveganja pa uh, je povezan tudi s harmonizacijo in sicer harmonizacijo določenih elementov, ki so ključnega pomena za bančno unijo. Naprimer, hierarhija um, upnikov je ena taka stvar. Če imajo države eh, različno hierarhijo, potem je jasno, da unija še ni dokončana. Uh, To eh, je ena harmonizacija, potem eh, druga, ki je tudi potrebna, je reševanje oziroma režimi reševanja. To je tudi resna uh, tema, ki jo je še treba rešiti, da bo dopolnjena bančna unija. No, potem pa zmaševanje tveganja je povezano tudi z slabimi posojili, o katerih smo že razpravljali. Gre za pot, uh, po kateri gremo. In uh, komisija to že obravnava tako. Eh, torej, stvari je treba doseči korak za korakom. Ne smemo pa izpred oči izgubiti glavnega cilja in sicer polno delujoča schema jamstev za depozite. Mm, moramo zagotoviti, da bomo šli v tej smeri. Eh, za napredek na tem področju pa eh, je treba izvajati tudi določene meritve, ta napredek je treba ocenjevati na zelo jasen način. Potem pa še eno vprašanje, ali bodo države pripravljene na politiko uh, zmanjševanja spodbud. O tem še nismo razpravljali, o rekalibraciji smo se dogovorili prejšnji teden. In ko smo to napovedali, je bil učinek na finančne trge ničen. Vse je bilo izmerjeno eh, glede napredka in pa eh, rekalibracije. Eh, predvideli smo izboljšave v gospodarstvu in mesečni pretok se bo zmanjšal pri teh nakupih sredstev z 60 milijard na 30 milijard. Mm, torej, zmanjšanje um, tega stimulusa um, bo, se bo zgodilo v okolju, um, ko, ne bi več, ko, oziroma, ko ne bomo več predvidevali bistvenih sprememb. Naša naloga je stabilnost cen, eh, ne pa eh, podpora za vlade ali pa za uh, fiskalne deficite. Pa še nekaj ste povedali na koncu in s tem se popolnoma strinjam. To me tudi spodbuja k temu, da povem, da je zdaj čas, da eh, se eh, strukture na gospodarski ravni uredijo. Torej, strukturne reforme so pomembne, treba je pa tudi izboljšati situacijo na področju proračuna. Ne smemo samo čakati na izboljšave, ki jih bo prinesla uh, rast eh, in pa inflacija, urejena inflacija. Mm, države morajo tudi pridobiti manevrski prostor za politike, eh, tudi za primer, če je pred nami še kakšna kriza. Hvala. Um, Hvala, gospod Papadimulis. Eh, gospod Dragi, govoril bom grško, tukaj le sem pozdravljeni še enkrat na sestanku našega odbora. In postavil bi vam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje zadeva Grčijo, mojo državo. ECB je zdaj del institucij, eh, ki predstavljajo posojilo dajalce. ESM eh, e in komisija eh, zdaj podajajo dobre napovedi za grško gospodarstvo. Eh, tudi bančni sistem si je upomogel. Kakšna pa je vaša ocena grškega gospodarstva? Kako se vam zdi, da napredujemo? Um, ali mislite, da smo primerno zaključili tretjo fazo in uh, kakšna je situacija v grškem bančnem sektorju? Drugo vprašanje pa je povezano eh, s škandalom izogibanja davkov. Uh, v povezavi z rajskimi dokumenti. Komisija je v parlamentu prejšnji teden govorila o vampirjih, torej rekli so, da moramo več narediti za izmenjavo informacij, za transparentnost eh, in harmonizacijo na področju davkov. Evropska gospodarstva trpijo zaradi teh davčnih goljufij, ki jih izvajajo bogataši kakšno je stališče ECB-ja glede davčnih goljufij, izogibanja plačila davkov in tako naprej in kako se lahko proti temu borimo. Pa še poročilo, ki ga je pred eh, nekaj dnevi objavil svet nadzornikov EU. Rekli so, da so proučevali to, kako so izvajali memorandume v Grčiji, ugotovili so kar nekaj napak. In tudi deficit eh, je povezan s tem. Rekli so tudi, da niso mogli oceniti vloge ECB-ja pri grškem programu, zato ker eh, od ECB-ja niso dobili ustreznih informacij. Ali nam lahko vi podate kakšne informacije v zvezi s tem in eh, kako odgovarjate na to kritiko, da niste zagotovili informacij takrat, ko je bilo treba? Hvala. Hvala. Prvo vprašanje je povezano z izboljšavami grškega gospodarstva. Celotna situacija se je bistveno izboljšala, to je res. Na realni ravni, kar se tiče BDP, kar se tiče zaposlovanja. In nadaljne izvajanje številnih ukrepov, ki eh, so bili predlagani v okviru tretje faze, že prinašajo rezultate. Izboljšave vidimo tudi na eh, področju grškega dolga. Trg za grški eh, dolg manj je eh, širjenja negativnih učinkov, eh, pa tudi to, kar je predlagala vlada glede zamenjav, eh, je dobro. Izboljšala se je likvidnost eh, dolga vlade in to so trgi pozdravili. Kar se tiče grških bank, naj pri tem takoj povem tudi naslednje. Eh, trenutno razmerje je 17,1 odstotka, ampak eh, kar se tiče financiranja, pa morajo banke stabilizirati svojo situacijo, zato ker je situacija depozitov v bankah eh, sicer stabilna, ampak eh, ne še na ravni, eh, na kakršni je bila pred krizo. Kar se tiče vašega drugega vprašanja, mm, davki, obdavčenje in tako naprej, to ni znotraj našega mandata, ampak eh, vsekakor ECB podpira ukrepe eh, za zmanjšanje davčnih goljufij, davčnih utaj, izogibanje davkov in tako naprej. Ehm, na tem področju je najbolj dejavna komisija, ki predlaga zakonodajo in mi podpremo komisijo, ko gre za takšne eh, zakone, tudi zakone, ki jih obravnavajo so zakonodajalci. Mm, omenili ste tudi poročilo računskega sodišča. To je bilo vaše zadnje vprašanje in tukaj moram povedati nekaj splošnega, lahko se pa potem še vrnemo na to temo. Mandat eh, računskega sodišča je pravzaprav omejen, omejen na to, da analizirajo operativno učinkovitost upravljanja Evropske centralne banke. Torej, ko ECA, računsko sodišče, postavlja vprašanja, ki presegajo ta njihov mandat, takrat ECB ne more odgovoriti, še posebej, ko gre za prispevek, ki ga je ECB dal eh, komisiji, evroskupini in drugim. Poleg tega ni eh, v poročilu računskega sodišča nobenih dokazov, ki podpirajo to trditev ki ste jo vi omenili, namreč da je prišlo do napak in tako naprej. Ocena potreb kapitala je vedno temeljila na uh, eh, makropredvidevanjih eh, v realnem času. Uh, izvedli smo stresne teste, na podlagi tega se je potem situacija ocenjevala. Ampak seveda je ECB pripravljena na nadaljne sodelovanje z računskim sodiščem mislim, da sem že povedal večino tega, kar sem želel. Hvala. Filip Lamberts. Hvala, Filip Lamberts. Prvič me zanima, katera dinamika, ko pogledam eh, rast delovnih mest, eh, me zanima predvsem eh, kapaciteta delovne sile. Odstotki so tukaj različni, od nekaj čez 60 odstotkov v Belgiji do nekaj čez 50 v Italiji. In eh, glede na vse to, sploh nisem presenečen, da plače ne rastejo. Eh, rekli ste tudi, da ljudje želijo stabilnost delovnega mesta, bolj kot pa rast plač. Seveda je to logično, saj eh, so vrste za delovna mesta zelo dolge. Mm, rekli ste tudi, da eh, je blaginja oziroma da so sredstva gospodinstv narasla. Kako eh, gledate na to oziroma kakšni so dokazi za to? Eh, kako je to bogatstvo razdeljeno ali je podobno kot v ZDA, kjer je 99 odstotkov rasti koristilo samo enemu odstotku prebivalstva? Moje glavno vprašanje pa je, vi kot uh, vodja centralne banke uh, lahko uh, ocenite globalne finančne sisteme. Zanima me, kakšne so tiste ranljive točke, ki jih vidite v evroobmožju in zunaj njega, katere so torej tiste slabosti, ki najbolj vplivajo na uh, države evroobmočja, katere so pomankljivosti, zaradi katerih vi ne morete po noči spati ali gre za notranje ali zunanje dejavnike? Hvala. Uh, uh, no, uh, glede vaše prve točke se popolnoma strinjam. Povedal sem razloge, zakaj nominalne plače rastejo počasneje, kot pa bi se morala ta vrzel zapolnjevati in pa glede na vse izboljšave na trgu delovne sile. To je eden od razlogov. In če merimo stopno brezposelnosti glede na EU6, eh, e eh, glede na to merilo in glede na kakovost eh, delovnih mest, potem vidimo, da je to še eden od razlogov, zakaj ni nominalne rasti plač. Gospodarske politike se nadaljujejo in ti faktori Eh, bodo počasi tudi omilili svoj vpliv na nominalno rast plašč. Lahko eh, se zanesemo, da v nekem trenutku eh, plače bodo začele rasti in lahko tudi ugotovimo, da gre za posledice globalizacije, za posledice digitalizacije. Tukaj Evropska centralna banka ne more nič narediti. Ampak to niso glavni razlogi. Razlogi so tisti, ki ste jih omenili vi in tisti, ki sem jih omenil jaz že prej. Mm. Moramo pa še naprej kalibrirati um, podporo monetarne politike tako, da bomo spodbujali uh, te uh, postopne izboljšave na uh, delovnem trgu, tako da se bodo počasom, počasi uh, opomogle tudi plače. No, pa še drugo vprašanje tukaj, eh, tega niste sicer rekli, eh, da monetarna politika eh, slabša situacijo, to ni res, seveda ni. Če kupujete sredstva in gredo cene na vzgor, potem vidimo, da so res lastniki tega kapitala oziroma sredstev v glavnem bogataši. Ampak, če si vzamemo dovolj časa, izboljšamo trg delovne sile in pot, potem vidimo, da je brezposelnost tisti razlog za neenakost. To, da smo ustvarili 4 milijone delovnih mest, da se je trg dela izboljšal, to je izboljšalo tudi situacijo na področju enakosti eh, pri dohodku. Vse študije kažejo, da mogoče na kratek rok. Uh, to eh, sicer vodi v večjo neenakost, ampak eh, na srednji in dolgi rok pa pride do izravnave in do izboljšav eh, pri porazdelitvi bogatstva in dohodka. Učinki naše monetarne politike na cene hiš se tudi izboljšujejo to zmanjšuje neenakost za gospodinstva. Predvsem gre za mlade lastnike eh, stanovanj. Oni si ponavadi eh, največ sposojajo za to, da lahko kupijo to stanovanje ali hišo. Ali je situacija porazdelitve bogatstva tako slaba kot v ZDA? Eh, razlog je, da ne, oziroma odgovor na to je ne. Mm, porazdelitev bogatstva in dohodka na celini tukaj v Evropi je boljša, eh, kajti imamo socialne modele, ki so to zaščitili. Eh, seveda pa eh, veliko povečane brezposelnosti v letih krize je to situacijo poslabšalo. No, še nekaj glede finančne stabilnosti in pa tvegan v zvezi s tem. Najprej moram povedati, da eh, mi ta tveganja finančne stabilnosti zelo natančno merimo. Eh, dolgo časa je obstajala velika likvidnost, eh, tudi premije so obstajale, likvidnost je bila prisotna in tudi prizadevanja za donos. To smo vse vzeli zelo resno in zelo natančno spremljamo stabilnost oziroma situacijo na področju finančne stabilnosti. Ali že vidimo kakšne mehurčke? Ne. Vidimo pa lokalne situacije, kjer bi do tega lahko prišlo. Predvsem gre za uh, nepremičninski trg, primarni nepremičninski trg. V nekaterih mestih cene naraščajo, ampak njihova vrednost je precenjena. Če pogledamo, kako je bilo pred kratkim, ko je bila ta cena oziroma ta vrednost eh, eh, zelo znižana. Razlike so med mesti in državami. In če obstajajo tveganja za finančno stabilnost, potem so ta tveganja nesistemske narave, lokalna so in omejena na specifične situacije. Uh, oblasti v številnih državah so se odločile za uh, makrobonitetne ukrepe, zato da rešijo to situacijo. Seveda monetarna politika uh, tukaj ne bo uh, nič spremenila, zato ker za lokalna tveganja uh, to ni rešitev. Hvala. Hvala, Marko Vali. Hvala lepa, predsednik. Dragi, imel bi dve vprašanji. Prvo se nanaša na mnenje, ki je pred nekaj dnevi objavila ECB, eh, ko gre za moratori ali pa eh, v primeru reševanja banke se predlaga to, da bi za pet dni zamrznili vse finančne dejavnosti. ECB v tem dokumentu predlaga tudi to, da bi blokirali tekoče račune za pet dni to, če so to tekoči računi eh, državljanov, želijo državljani razumeti, za kakšno pravico ECB predlaga, da bo blokirala za pet dni njihove tekoče račune. Razumem, da gre tukaj za finančne dejavnosti, ampak iz političnega vidika eh, so, eh, si številni postavljajo vprašanje glede tekočih računov in sprašujemo se, kako ste lahko predlagali nekaj takega. Potem pa še slabi krediti. mednarodne inštitucije, Mario Draghi, pa tudi Lagarde in drugi, <clears throat> eh, ste obsedeni s slabimi eh, krediti in včasih manipulirate trg, kajti če boste še naprej eh, delovali tukaj, potem se tukaj dogajajo špekulacije. To je povezano z italijanskimi bankami. In In potem morajo banke razvrnotiti vse te a, slabe kredite in tako nimajo možnosti za financiranje. Potem pa so tukaj še likvidna sredstva, ki jih imajo velike komercialne banke. Po mojem mnenju gre tukaj za zelo pomembno sistemsko tveganje v primerjavi za drugo ali tretjo ravnjo. Torej, zanima me, ali bo, se boste ukvarjali tudi s tem. Hvala lepa. Yeah. Ja. SSM in ECB. SSM in ECB, tukaj obstaja ločitev, eh, čeprav je SSM del ECB-ja. Eh, kratek odgovor, prosim. No, do določene mere lahko razpravljam o določenih splošnih zadevah na splošen način. Če pa določenih točk ne bom omenil, eh, je to zato, ker Uh, jih ne vem uh, ali pa jih ne smem povedati, ukvarjam se namreč v glavnem z monetarno politiko. Kar se tiče moratorija oziroma memoranduma, mnenje je bilo tukaj uh, pozitivno uh, v zvezi s temi skrajnimi situacijami. Želimo si situacije, kjer bi bilo dovolj prožnosti za to, da se uh, krizo ustrezno obravnava. Moratorij bi zagotovil, da je dovolj časa za to, da se pripravi verodostojna rešitev. Hkrati pa je treba preprečiti tudi um, eh, poslabšanje likvidnostnih tokov in pa bilanc eh, institucij. Izkušnje so pokazale, da s trenutnimi pravili moratorija, eh, in to nekatere države imajo, torej da eh, ti moratoriji. Eh, Eh, ne pospešijo zadev. To je kritika, eh, nekateri pravijo. Če imamo moratorij, bo to še pospešilo eh, bančno krizo, ljudje bodo bežali iz bank, bolj kot pa, če moratorija ne bi bilo. Po drugi strani pa to tudi omogoči urejeno ukrepanje državam. Govorili smo tudi o mm, skrajnih silah, v skrajnih okoliščinah. To velja predvsem za te skrajne okoliščine. E, imamo tudi druge ocene in druge predloge. Naprimer, da se objavi jasno definiran in harmonizirana hierarhija upnikov. To naj bi bila alternativa moratoriju. E, odgovorov je več in najti moramo način, s katerim bo reševanje krize postalo bolj urejeno, kot je bilo do sedaj. Obstajajo različni načini, eden je moratorij, ampak sam se ne bi osredotočal samo na to. E, objava take hierarhije je ključnega pomena, ne glede na vse, ne glede na moratorij. E, mi razmišljamo o bančni uniji z različnimi hierarhijami vse eh, naj bi se lahko spreminjale eh, glede na eh, želje vlad, ampak to ni to. In če obstaja področje, kjer bi sam želel ustrajati pri tem, da nam vlade to zagotovijo, bi bila to ta tema. Potem ste govorili tudi o portfeljih druge in tretje ravni. Eh, mi se strinjamo s tem, da eh, ti portfeli uh, eh, so mogoče bolj um, občutljivi, zahtevajo uh, stalen nadzor in uh, nadzorniki bodo gradili na tem delovnem programu in se bodo še naprej osredotočali na, uh, na odgovornost uh, v zvezi z računovodskimi. Uh, standardi in pravili. Uh, ti eh, nadzorniki morajo zagotoviti, da bodo veljala ustrezna pravila. Eh, gre tudi za eh, kompleksne produkte pri trgovanju z različnimi vrstami kapitala. In treba imeti tudi primerno oceno tveganja in dobre metode za analizo različnih politik. To zaenkrat še ni na seznamu prednostih nalog eh, nadzornikov za to leto, ampak ECB eh, e temu posveča veliko pozornosti. Eh, sredstva z ravni 3, če so ta sredstva, če bi bila bistvena za določene banke, potem bi temu posvečali tudi ustrezno pozornost pozornost, tako z naše strani kot strani nadzornikov. Hvala. This, this Hvala lepa. O tem se bomo pogovarjali. Um, torej, e, dobro bi bilo, da bi to morda vključili tudi med prioritete. Torej, um, pozdravljam to, kar smo slišali. In gospodu Valju bi rad dejal, da je to zakonodajni predlog, eh, to, kar se nanaša na moratorij, torej to je v naših rokah, slišali smo eh, vse komentarje, to da mi smo tisti, ki eh, se bomo s tem ukvarjali in smo lahko pripričani, da bomo tukaj previdni mm, in natančni in bomo opredelili tudi nekatere kritične eh, vidike tega. Sam sem precej skeptičen, ampak soodločanje je precej kompleksen sistem. In uh, zagotovili bomo to, da, se, da bomo natančno preučili uh, vsa vprašanja. Gospod uh, Anemans, um, hvala lepa. Uh, torej, uh, Sem, sem eh, kritičen do Evropske unije, to velja tudi za mojo politično skupino, kajti mi menimo, da če vse počnemo skupaj, to ni nujno dobro za vse. In eh, to je to, kar počne Evropska unija in zato smo tudi kritični do evra, kajti v tej obliki ga ne moremo eh, ohraniti. Ampak dobro, vi imate tu drugačno mnenje. Eh, nestabilnost tega koncepta ste eh, skrili in eh, nadaljujete za to politiko nižnih obreznih mer, ampak s tem ne morete nadaljevati. Predsedujočega prekinja, češ da ne govorni govori nekoliko počasneje. Torej, vi ste v zvezi s tem sprejeli drugačno sodbo. Vi ste se izrekli za nizke obrestne stopne in pa za politiko nakupov. In na ta način ste skrili nestabilnost vašega koncepta. Na ta način smo izgubili več 100 milijard evrov. Ampak tako ne morete nadaljevati. Eh, pravzaprav ne bo niti več možno nadaljevati sa tako politiko. To politiko bi morali takoj ustaviti. Kajti sistem Eh, ki ga uvajate, je preširok, preveč razvejen, eh, ta sistem skriva preveč eh, tvegan in zato tudi ni vzdržen. Tudi v znanstvenem, znanstvenem svetu razpravljajo o tem. Eh, torej prihajam eh, za nizozemske eh, in o tem se, tudi na nizozemskem se razpravljate. Tudi mm, imamo profesorja za Amsterdamske univerze, ki se ukvarja s temi sistemi. Tudi on pravi, da je to tvegani sistem, tveganje več kot leta 2008 in tudi pravi, da sedaj nimamo več instrumentov, s katerimi bi se na to odzvali. Lex Rodon je uh, ekonomist uh, na Univerzi Kroningen, uh, eh, prej je bil uh, zaposlen na Nizozemske centralni banki in tudi on pravi, da bo ta politika vodila zgolj ka nadaljnim krizam, torej da bomo doživeli novo recesijo. In tako, ko bomo doživeli novo recesijo, bomo morali poseči po instrumentih, ki jih sploh več nimamo. Zato bi imel sledeče vprašanje ali eh, imamo sploh inštrumente, s katerimi bi se lahko odzvali, če bi prišlo do nove recesije, če bi prišlo do novih šokov. The, um, first the... Uh, Najprej ocena našega programa program uh, je dovolj prožen, zato da ga lahko prilagodimo eh, spremenjenim okoliščinam. In drugič, kot sem dejal že prej, ta hip eh, sicer natančno spremljamo finančno stabilnost in tveganja, ta hip nismo opredelili stik sistemskih um, tvegan finančni stabilnosti, ki bi opračevali uh, spremembo naše monetarne politike. Ogotavljamo sicer, da obstajajo majhna lokalna tveganja, to, da z makrobonitetnimi inštrumenti smo se um, zaprstavili tem tveganjem. To, da Vi ste opozorili na uh, naš skupni problem, češ, da nimamo uh, političnih inštrumentov, če bi uh, prišlo do krize. Uh, strinjam se z vami. To, da jaz bi se predvsem osredotočal na fiskalne politike. Ne pozabimo sledečega. Izkušnja krize je pokazala, da države, ki niso imele fiskalnega prostora, da bi se spopadle s krizo, eh, Torej v teh državah je bilo tako, da je, bila, da je bil dolg tako visok, da bi, kak, da bi trgi postavili pod vprašaj kakršnokoli razširitev in verodostojnost trgov bi bila, pod velik, bi bila postavljena pod vprašaj in to bi imelo tudi hude posledice za finančno stabilnost te države. In potem je tu še eno vprašanje. Eh, količina eh, državnih obveznic, ki jih eh, poseduje bančni sistem. Torej, verodostojnost določene države je pomembna. Torej, če bi prišlo do uslebitve bančnega sistema, bi to pomenilo upad kreditov. In eh, tako je bila posledica tudi recesija, ki smo jo doživeli v eh, preteklosti. Torej, potrebujemo manevrski prostor za uh, uh, uh, politiko in to je bistvenega pomena. In najboljši trenutek, da zadeve izboljšamo, je zdaj. Torej, tako bi odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa gospod Kircas, Georgijas Kircas. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, predsednik, dragi gospod Tornaras, guverner grške vlade, je pod hudim političnim pritiskom, kot je videti. Provladni eh, časopisi poročajo o političnih napakah eh, guvernerja. In eh, ti časopisi so sedaj že pred eh, sodišče, tudi ti časopisi še vedno napadajo vlado. Guvernerja so obtožili, da je uh, objavljal poročila uh, revizorjev uh, in da je eh, te zadeve eh, predal eh, tisku. Gospod Tornaras pa ostro zanika vse to. Glede na te dogodke, ali še vedno menite, da je gospod Tornaras dober bančnik in da je vreden sodelovanja z vami? Ali bi radi komentirati tudi metodologijo, ki jo uporablja šef centralne banke v Grčiji? Hvala lepa. Torej, nimam specifičnih eh, komentarjev eh, v zvezi s to zadevo. Eh, guverner je verodostojni član sveta ECB in si prizadeva za dobrobit Grčije. Hvala. Lahko uporabite še svoj preostali čas, še v zvezi s kakšno drugo temo. Torej, rad bi bil tako optimističen kot predsednik Dragi eh, glede bančnega sektorja v Grčiji. To, da v Grčiji je to ta hip veliko vprašanje, ali bodo sistemske banke res lahko na uspešen način obvladale slabe kredite, kajti eh, količina slabih kreditov se manjša. Ali mislite, da bodo obvladali to krizo slabih kreditov. In rad bi ponovil svoje vprašanje od prejšnjič. Ali bi potrebovali dodatne pobude za to, da bi jim pomagali prebroditi te težave? Hvala lepa. Že prej sem govoril o kapitalski poziciji bank v tem trenutku. Toda slabi krediti so najbolj kritični problem za grški bančni sistem in s tem se mora eh, bančni sistem v Grčiji ukvarjati. Odločitev, da se bodo vzdržali pri fizičnih aukcijah do konca leta, gotovo ni dober znak. Aha, torej so se eh, premislili, so se odločili, da bodo eh, sodelovali. No, to je nesporno dober znak. Torej, um, slabi krediti, to je vedno nekaj težkega. To, da uh, eh, vlada je podala dovolj uh, družbenega jamstva iz političnega vidika. Uh, torej nižanje uh, teh um, uh, eh, slabe kreditev, torej nižanje, nižanje ob, obsega uh, eh, uh, slabe kreditev se lahko nadaljuje. Torej, um, Srep za grške banke bomo imeli prej kot za druge banke, torej treba se bo učinkovito eh, ukvarjati z slabimi krediti v Grčiji. In kot sem dejal, um, pogoji za financiranje še niso stabilizirani. Toda bolje bomo uh, razumeli, kako deluje sreb kot prej. In če bo treba ukrepati, bomo ukrevali pred koncem pregleda. Hvala lepa. Gospod Fernandez. Presidente. Hvala, gospod predsednik. Um, hotel sem vprašati nekaj v zvezi z Edisom, ampak eh, ta vprašanja so že bila postavljena in vi ste izrazili stališče ECB v zvezi s tem. No, pa drugo vprašanje. Uh, Dali ste nekaj podatkov o gospodarskem okrevanju evroobmočja. E, to okrevanje res poteka, ampak treba je poudariti tudi, in to ste vi storili v nekem odgovoru, da e, je e, vrzel še vedno velika in tukaj so podatki negativni, tudi če pogledamo ceno energetskih proizvodov. Vidimo, da bo inflacija pri okoli dveh odstotkih šele čez nekaj časa. Zanimajo me vaše napovedi eh, za euroobmočje. In na podlagi eh, česa vsega ste eh, podali zdaj to svoje predvidevanje. Potem pa še stabilnost cen. Veliko se v ekonomskih krogih govori o tem. Ne bom vas vprašal, ali svet razmišlja o um, tem, da bi drugače postavil cilj v zvezi z inflacijo, ki je blizu dveh odstotkov, ampak pod dvema odstotkoma. Zanima me tudi, kako voditi naprej monetarno politiko. E, imamo tudi demografske eh, težnje, to vsekakor vpliva na naprimer varčevanje. E, zanima me, kako bo to vplivalo na monetarno politiko. Nekdo je pred kratkim Eh, rekel, da ne bi smeli imeti cilja glede inflacije, ampak glede cen, tako da imajo potem eh, monetarne institucije več manevrskega prostora. Zdaj je cilj pri dveh odstotkih. Mogoče je to malo asimetrično ali pa dvoumno, ker ne vemo točno, ali, eh, koliko mora inflacija biti pod dvema odstotkoma, ker se vedno reče pod dvema odstotkoma, ampak blizu dveh uh, ali je to pri 1,5 ali več. Potem se govori tudi o vrednosti aktive, eh, torej sredstev, da bi se to vključilo v um, monetarno politiko, uh, za kakšne vrste sredstev gre ali bi morali tu vključiti tudi nepremičninska sredstva in premoženje. Zdaj pa še BDP. Eh, nominalni BDP, ki se uporablja kot eh, faktor. Eh, ne bom vas vprašal, ali želite to spremeniti, ker že vem odgovor, ampak zanima me pač vaše mnenje v zvezi s tem. Oui, oui. O svetu nismo razpravljali o spremembi opredelitve stabilnosti cen in zato obstajajo dobri razlogi. Eden od razlogov je sledeč. Ne smemo pozabiti, da Uh, največje centralne banke po svetu so sprejele to opredelitev um, ob koncu 90-ih let po številnih izkušenj. Eno med njimi so doživeli na, Japan na japonskem. In razlog drži še danes. Ja, torej ti razlogi eh, niso šli stran. So pa tu še drugi razlogi, zakaj o tem nismo razpravljali v svetu ECB. Eden je povezan z kredibilnostjo. Torej, če spremenite cilj, potem, ko ga niste mogli doseči, ni največji eh, dokaz verodostojnosti. In če bi morali sprejeti drugačen cilj, eh, potem eh, bodo eh, drugič, ko bo inflacija višja, dejali, aha, sedaj bodo to spet spremenili, zato da bi dosegli višjo ali nižjo stopno inflacije. Ni primeren trenutek, da bi razmišljali o tem. Poleg tega. Celoten niz pričakovanj je kalibriran eh, na to definicijo stabilnosti cene. Torej, če bi razpravljali o spremembah, bi ta hip učinkovalo, um, um, bi destabiliziralo vse smeri. Zato ta hip jaz ne bi razmišljal o spremembi definicije stabilnosti cen. Mi bi se morali zdaj osredotočiti na to, da dosežemo cilj in eh, že leta se osredotočamo na to, pravzaprav že od eh, začetka eh, obstoja in to je pravzaprav jedro našega mandata. Hvala lepa, Aleksandar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Dragi, da ste prišli k nam z namenom te izmenjave mnen. Ta izmenjava mnen je zmeraj zelo bogata in zelo konstruktivna. Od začetka finančne krize je Evropska centralna banka tekom vašega mandata in tekom mandata vašega predhodnika gospoda Trišeja sprejemala ukrepe za stabilnost evroobmočja. Napovedano je bilo in s tem se vračam k temi, ki ste jo že nakratko orisali, ampak se v njo niste poglobili. Takrat je bilo napovedano, da bo eh, prišlo do eh, zmanjšanja programa nakupa sredstev eh, za strani Evropske centralne banke. Zanima me, gospod predsednik, katera tveganja se pri tem pojavljajo. Prvi odzivi trga so bili sicer pozitivni, ampak ali lahko kaj več poveste o tveganjih in poleg tega me zanima tudi, kako ocenjujete vpliv eh, na evropsko gospodarstvo in pa na banke, kajti banke so predvsem tiste, ki financirajo gospodarstvo. Poleg tega pa imam eh, še eh, tretje vprašanje in sicer gre tukaj za monetarno politiko drugih vele sil, japonske, ZDA, kitajske. Zanima me, kako gledate na njihov vpliv na evropsko gospodarstvo in uh, kako uh, ta vpliv upoštevate pri sprejemanju svojih odločitev. In če mi je ostalo še nekaj uh, sekund, uh, potem bi vam zastavila še vprašanje, ki vpliva oziroma ki se nanaša na staranje evropskega prebivalstva. Mislim, da je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnotežje Eh, kako upoštevati potrebe eh, financiranja realnega gospodarstva in eh, kako to povezati z osebnimi dohodki, pri tem pa upoštevati tudi staranje prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot ste sami omenili, trgi, za najboljše reakcije tiste, ko eh, trgi sprejmejo določene odločitve brez eh, reakcij. Treba je natačno eh, kalibrirati elemente naših politik, naprimer letni, mesečni tokovi, potem odločitev, da bomo investirali v obveznice, ki bodo zapadle potem imamo vz, uh, eh, politiko uh, eh, obreznih mer. Vse to so elemen, elementi oziroma inštrumenti, ki odražajo izboljšave pri splošnem položaju in pa uh, izboljšave pri gospodarstvu evroobmočja. Vprašali ste, katero tveganje predvidevamo. Eno od tveganj, ki jih predvidevamo zdaj, je neželeno ustritev monetarne politike, ki bi izhajala iz tega, da se spremenijo zonanji pogoji. In lahko bi si predstavljali eh, določene situacije drugot po svetu, ki bi lahko sprožile. Eh, Eh, takšno poslabšanje položaja oziroma govorimo naprimer o geopolitičnih tveganjih ali pa o razočaranjih eh, zaradi političnih odločitev drugih eh, jurisdikcij. In to bi lahko vplivalo na pričakovanja. In to bi povzročilo uh, tržne popravke in to bi sprožilo tudi neželeno poslabšanje finančnih pogojev v evroobmočju. Torej, to je možnost, ki jo imamo danes v mislih. In sedaj eh, vaše drugo vprašanje. Ali upoštevamo eh, monetarno politiko drugih jurisdikcij? Kot veste, mi vsi v različnih centralnih bankah smo zavezani našim nacionalnim mandatom, torej eh, stabilnost eh, cen se v našem primeru nanaša na euroobmočje. Eh, pri drugih jurisdikcijah je morda tako, da imajo dvojni mandat. To, da meje mandatov so nacionalne. To, da gotovo upoštevamo niz informacij o tem, kakšne monetarne politike vodijo druge jurisdikcije. Kar se tiče velikih gospodarstev, kot je naprimer euroobmočje, torej pri nas so motor lastni domači pogoji. Seveda spremljamo eh, eh, preostale del sveta, zbiramo informacije, tudi tisto, kar se dogaja drugod, ni takoj eh, pomembno za nas. Eh, torej gospodarstvo eh, evroobmočja je gotovo dovolj veliko, tako da prevladujajo domači pogoji v primerjavi s pogoji drugot po svetu. Eh, Pedro Silva Pereira, prosim. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsednik Dragi. Nobenega dvoma ni, da je monetarna politika odigrala pomembno vlogo za okrevanje gospodarstva in svet ECB je sprejel zelo pomembne odločitve za prihodnost gospodarstva Evropske unije. Pozdravljam to rekalibriranje instrumentov monetarne politike, kajti želimo ohraniti eh, visoko raven denarnih stimulusov, zato da bi eh, spodbojili gospodarsko rast in pa eh, stopne inflacije. Običajno se ljudje osredotočajo na velike naslove, naprimer, da se ohranja obrestne mere in da jih je treba ohraniti tudi po eh, tem, ko bo konec programa nakupa sredstev. Torej, eh, program nakupa sredstev se je podaljšal in to bomo ohranili, eh, dokler ne bomo imeli vzdržne rasti inflacije. Januarja 2018 bo nakup znašal okrog 30 milijard evrov na mesec. Torej, tako bomo monetarne stimuluse uhranjali. Ampak želim nekaj besed o eh, pozabljenem stebro monetarne politike. Eh, napovedali ste, da bo ECB reinvestirala vsa plačila in da boste to počeli, dokler bo to potrebno. Mislim, da je to najbolj pomembno za evropsko gospodarstvo. Želim nekaj več besed o eh, posledicah tega specifičnega ukrepa. Eh, vi ste v vodni izjavi že dajali, da bo to ugodno za pogoje likvidnosti in da bo to zagotovilo tudi Eh, eh, primerno eh, monetarno oziroma držo monetarno politike. Zanima me, ali bo ta ukrep prispeval tudi k temu, da bomo bolj uravnoteženo lahko porazdelili gospodarske stimuluse monetarne politike v evroobmočju. Vsi vemo, da so nakupi po državah članicah omejeni z kapitalskimi zahtevami in omejitve so tudi dolgovi. Eh, torej, eh, to je eh, v zadnjih mesecih povzročilo, da so bili nakupi višji. Sedaj ste napovedali, da bo ECB reinvestirala plačila obveznic za, zapadno, za zapadlostjo in to pomeni, da Za nekatere države, naprimer za Portugalsko, to pomeni, da lahko pričakujemo višjo raven nakupov v okviru eh, programa, takoj, ko obveznice eh, dosežajo eh, oziroma postanejo zaparne. Hvala lepa. Well, we are... Hvala lepa. Omenuje nas kapitalski ključ, to je poglavitno načelo. Kar se tiče konvergence med državami evroobmočja, smo že opazili veliko, visoko stopno konvergence eh, glede cele vrste ukrepov. V svojem vodu sem omenil eh, rast dodane vrednosti. Če si pogledamo eh, indeks. Če si pogledamo indekse v državah članicah, potem lahko sklinemo, da je ta ukrep eh, na zelo nizki ravni, tudi izra, na ravni iz leta 1997. To pomeni, da prihaja do konvergence eh, med državami, ki so imeli višjo ali nižjo rast. Torej, v tem smislu je učinek že čuten in pričakujemo, da se bo to nadaljevalo. To je ena najboljših vesti tega okrivanja to pomeni, da, se, da to ni eh, lokalizirano oziroma osredotočeno samo na nekatere dele evroobmočja. Sedaj pa, kar se tiče investicijskega programa. Eh, torej, mi smo objavili zapadlosti za uh, naslednjih 12 mesecev. 11 milijard eh, na mesec bo to znašalo v povprečju, lahko pa prihaja do razlik od meseca do meseca. Kaj ti ponovni nakip, nakupi eh, se ne bodo dogajali redno v trenutku, ko pride do, eh, do spelosti. Ponovni nakupi se lahko zgodijo tudi v naslednjih dveh mesecih. Torej, obstajale bodo razlike. Eh, te ponovne investicije bomo eh, izvajali v pravem trenutku in to se bo dogajalo v isti eh, jurisdikciji, kjer bo prišlo tudi do odpoklica. Torej, ponovni nakupi bodo v isti jurisdikciji. Torej, poskušali bomo ostati, kolikor se bo le dalo pri kapitalskem ključu. Hvala lepa, Ludek Niedermayer. Hvala lepa, gospod predsedajoči, hvala lepa, gospod predsednik, da ste danes z nami. Um, Povprašal bi po monetarni ne, eh, politiki verjetno ste bili preveč eh, zmerni, ko ste obisovali gospodarstvo evroobmočja. Videti je, da iz podatkov izhaja izboljšanje v primerjavi s preteklimi eh, leti, ampak ne samo to, prihaja do velikanskih sprememb. Če si pogledamo podatke, rast BDP-ja. Um, je zrasla, torej brezposobnost nenihno pada eh, od leta 2013 dalje in um, upada tudi dolgotrajna brezposobnost. Toda inflacija ni dovolj blizu dveh odstotkov, kot eh, narekuje vaš mandat. Mislim, da se bodo tudi plače izboljšale. Razumem vse vaše pridržke, ampak eh, tu jaz pričakujem izboljšave. Eh, kajti gospodarstvo uh, kaže uh, uh, znake izboljšanja. Razumem, da se osredotočate na kvantitativno stran monetarne politike in razumem, da verjamete, da je treba zapolniti negativno vrzel. To, da zanima me sledeče, kako verjetno je, da se bo gospodarsko ukrevanje pospešilo in da bo to povezano z izboljšavami tudi na področju plač, tako da bo tudi, to bo povzročilo tudi, da bo inflacija rasla. Kajti obrestne mere so v nominalnem smislu izredno, izredno nizke. In še drugo vprašanje. Razumem eh, politiko in zavezo ECB. kajti eh, uvaja izredno nizke obresne mere. Toda eh, zanima me sledeče. Um, kako je za obresnimi merami in pa s tveganjem inflacije? Hvala lepa. Um. Hvala lepa prvič strinjamo se z vašo pozitivno oceno oživitve gospodarstva v evroobmočju. In če nadaljujem s tem, eh, lahko povem tudi, da eh, smo prepričani, da bo prišlo do eh, spremembe nominalnih plač, kar bo splošno inflacijo privedlo na bolj pozitiven trend, kot smo ga imeli doslej. Eh, trenutno se je ta splošna inflacija le malo spremenila od eh, konca lanskega leta. Eh, nobenega prepričljivega pozitivnega trenda ni. In to se kaže tudi v nominalnih plačah, v gibanju nominalnih plašč. Če pa si hkrati ogledamo še napredek v zapolnitvi eh, proizvodne vrzeli, eh, potem eh, sem prepričan, da bo prišlo do prilagoditve nominalnih plač. Gre za zelo prepričljive dejavnosti na eni strani, na področju brezposelnosti, na področju BDP-ja, na področju vlaganj. Eh, to področje je bilo prej najbolj problematično, sedaj eh, prispeva 45 odstotkov k eh, zadnji stopni rasti. Torej, vse to nas vodi v prepričanje, da se bo eh, oživitev nadaljevala in sicer eh, ravno v takšni meri eh, kot doslej, če ne še v večji meri. Biti pa moramo potrpežljivi, kot sem že dejal, in biti moramo ustrajni pri uporabi instrumentov monetarne politike. Ti morajo biti prilagojeni izboljšanju monetarne politike. V tem okviru smo večkrat razpravljali ravno o točki, ki ste jo omenili, namreč o razporeditvi naših ukrepov, o zaporedju naših ukrepov. Lani, septembra, oktobra smo dejali, da je eh, to zaporedje omenjeno v številnih izjavah sveta, namreč. Eh, obrestne mere bodo ostale na uh, ravni, kakršni so danes, dokler se ne bo situacija izboljšala. In to je pomembno, kajti na ta način smo odgovorili na pričakovanja, da se bodo obrestne mere v prihodnosti zvišale. In čudi, če eh, primerjamo situacijo z drugimi državami, eh, vidimo, da je eh, pri nas eh, monetarna politika stabilna zaradi, eh, tudi zaradi programa nakupa sredstva, sredstva Evropske centralne banke. Hvala lepa, Jakob von Weinzekar. Hvala lepa. Seveda smo zelo hvaležni za ukrepe v podporo monetarni politiki. Zaradi tega smo eh, danes tu, kjer smo. Omenili ste tudi, da moramo biti izjemno previdni, eh, kajti smo v eh, zelo nevarnem položaju in ne smemo preveč hiteti. Ampak če predvidevamo, da je to, kar eh, pravite, res, da se bo uresničilo, eh, da se bodo končno eh, plače zvišale, da bomo presegli stagnacijo, obresne mere pa bodo še zmeraj razmeroma nizke. In če bodo stopnje rasti ostale na ravni, kakršna je danes, eh, ne vem, eh, ali bomo preveč desno ali pa preveč levo od zlatega pravila. In eh, zaradi tega bo težko zagotoviti finančno stabilnost. Ali ne bi morali razmisliti, kako obdržati naravno stabilnost, o tem, kako obdržati to naravno stabilnost in. kako bo delovala Evropska centralna banka v novi normalni situaciji, kjer bo monetarna politika eh, imela zgolj malo eh, manevrskega prostora. In eh, govorim o vseh eh, morebitnih eh, tveganjih, ki bi se lahko pojavila v eh, novi situaciji. Zanima me, kako se nameravate odzvati na novo krhko situacijo. Hvala lepa. Ja, trenutna situacija je situacija, v kateri se eh, rast BDP-ja povečuje. Eh, poleg tega se izboljšuje situacija na trgu delovne sile, ustvarjamo nova delovna mesta. Ali bo to prišlo v situacijo, v kateri eh, bodo eh, obrestne mere ostale zelo nizke. Mislim, da se pri nas eh, situacija nekoliko razlikuje od situacije v preostalem svetu. Stopnja rasti je sedaj više, kot je bila pogosto v preteklosti in eh, potencijalna stopnja eh, rasti eh, je bila že presežena. Kakšna bo torej nova eh, običajna situacija eh, za evroobmočje, ne vem. Če je to tisto, kar, o čemer govorite, potem bi lahko prišli do zaključka, in to ste tudi že omenili, da bo eh, finančna stabilnost postala temeljna vrednota v tej novi normalni situaciji. Eh, številni ukrepi so bili že sprejeti v zvezi s tem. Ampak eh, seveda bo naša glavna naloga, da zagotovimo, da ta občutljiva, krhka nova situacija ne bo ogrožena zaradi dogodkov, ki bi eh, povzročili eh, rast obrestnih mer. Eh. Jaz bi sicer rad, da se obrestne mere eh, še naprej dvigajo, kot so se do danes, eh, da se situacija izboljšuje, kot se je do danes, ampak precej rasno, jasno je, da eh, je v taki eh, situaciji ključnega pomena makrobonitetna, pa tudi mikrobonitetna politika. Kaj ti? Makrobonitetna politika uh, ima izjemno omejeno uh, delovanje. In potrebno je izkoristiti te okoliščine in vzpostaviti manevrski prostor na davčnem področju, pa tudi na področju sprejemanja strukturnih ukrepov. To je najboljši način, da se soočimo z to novo, običajno situacijo, v kateri so obrestne mere izjemno nizke. Potrebno je zagotoviti za manevrski. Potrebno je zagotoviti manevrski prostor za izvajanje ustrezne politike, monetarne politike, hkrati pa je potrebno sprejeti tudi makrobonitetne ukrepe. Hvala lepa. Siegfried Murešan. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsednik eh, Dragi. Imam eh, dve vprašanje. Najprej me zanima, če ECB eh, razmišlja o spremembi kriterijev za CSBB in ali bo. Uh, ta eh, postopno ukinjen v prihodnosti, potem eh, bi se lahko eh, ponovno pojavila potreba po vzpostavitvi odbora za reševanje in pa sanacijo bank. Kaj se bo zgodilo potem v prihodnosti? Potem pa me zanima. Potem imam še vprašanje v zvezi z monetarno politiko. Pretekli teden ste imeli Eh, konferenco na visoki ravni o učinkovitosti eh, politike in sicer eh, z udeležbo Japonske centralne banke in pa tudi Angliške centralne banke, kako namerava ECB izboljšati svojo komunikacijo z zunanjim svetom in kje menite, da so možnosti za izboljšave. Vaš ekonomist, gospod Brat, je dejal, da ima centralna banka tudi nalogo, da razloži eh, svojo politiko v državah članicah. Ali eh, menite, da eh, tukaj prihaja do navskrižja z nacionalnimi centralnimi bankami, še prav posebej, ker nekatere centralne banke odkrito kritizirajo politiko Evropske centralne banke? Najprej, Eh, odborov za reševanje in pa sanacijo bank. Pričakujemo, da, bo se, nakup, da se bo program eh, nakupa sredstev. Eh, tukaj gre za tri različne programe. Program kritih obveznic številka tri SBB in CSBB, eh, da eh, bo obseg tega programa obstal razmeroma obsežen. Ta program se lahko odzove na spremembe v pogojih na trgu in sicer z prerasporeditvijo nakupne moči med eh, temi tremi programi. To se je že zgodilo v prihodnosti, v preteklosti, čeprav so bili takrat eh, to vrstni ukrepi prerasporeditve razmeroma omejeni, vendar pa bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnosti. Predvidevamo, da se bomo s tem še naprej odzivali na eh, pogoje na trgu. PSBB eh, deluje na trgu likvidnosti in zaradi tega se mora prilagoditi fluktuaciji nakupnih sposobnosti drugih programov. Eh, kaj pa zadeva komunikacijo na področju monetarne politike? Ta konferenca, ki ste omenili, je bila razmeroma zanimljiva, kaj ti eh, pokazala je, kako pomembna je eh, ta, eh, eh, kako pomembno je to področje, področje komunikacije. Jasnejša je naša komunikacija, laže nas eh, trg razume. In komunikacija je postala eh, orodje monetarne eh, politike. Eh, to se je zgodilo tudi že v preteklosti. In zaradi tega je to ključen element naše monetarne politike, hkrati pa tudi naše verodostojnosti. In eh, naša verodostojnost je še kako pomembna, eh, kajti smo neodvisni in neodvisni smo znotraj mandata, ki ga imamo. Torej, eh, in to sem že dejal v okviru panela pri konferenci na temo komunikacije, neodvisni smo znotraj mandata, ki sta ga zasnodovala so zakonodajalca ta eh, so zakonodajalce sta izvoljena, mi pa nismo izvoljen organ, eh, neposredno izvoljen organ in zaradi tega eh, je odgovornost še kako pomembna. In zaradi tega komunikacija postaje instrument monetarne politike. In dejal sem že, da pozdravljamo sodne primere, kaj ti to kaže, eh, da dobro spoštujemo svoj mandat. Vsakršno pojasnilo eh, našega mandata je ključnega pomena za eh, to našo dvojno vlogo, kajti to je hkrati naša dožnost, hkrati pa to postaja instrument monetarne politike. Najlepša hvala. Pervonž Beres. Hvala lepa v okviru svojega prvega vprašanja sem dejala, da vam ne bom zastavila vprašanj eh, o eh, tveganju eh, oziroma o stroških neobstoja bančne unije. Vendar pa se bom k temu vrnila, kajti omenjen je bil sistem EDIS in tukaj je sistem, ki ga eh, potrebujemo, zaradi tega, ker je potrebno ponovno vzpostaviti zaupanje v evropski bančni sistem. In če ne bomo eh, poskrbeli za konec blokade na tem področju, bo eh, tej temi sledilo še veliko drugih. In sedaj še nekaj drugih vidikov. Vedno znova slišimo, da je potrebno zmanjšati tveganje in da je potrebno bolje razdeliti tveganje uh, od začetka uh, tega dialoga uh, ste uh, govorili o zmanjšanju tveganja, odkar je bila vzpostavljena bančna unija. Se je, se je povečal tudi pomen razdelitve tveganja. Torej, tukaj gre za povezavo med obima področjama. Eh, ampak pravzaprav eh, bi najprej radi znižali tveganje, šele potem pa si ga bomo razdelili. To pa ravno ne vliva zaupanja in to tudi ni v skladu s tem, kar ste povedali na samem začetku. Torej dejali ste, da potrebujemo popolnoma delujoče zavarovanje, jamstvo. Eh, kaj ste želeli z tem povedati? ali eh, je potrebno eh, določiti kriterije za uspeh eh, posameznih korakov na poti k cilju. Ali pa ste si zastavili cilj in zdaj čakate na te korake, ne glede na to, kateri bodo. Hvala lepa. Povsem se strinjam z tem, kar ste povedali na koncu. Potrebujemo skupen cilj. In uh, potem se moramo zastaviti vprašanje, kako ta cilj najbolje doseči. In če nisem uh, dovolj govoril o delitvi tveganja, uh, potem naj povem, da to zagotavo ni, bilo na, uh, da to zagotavo ni bil moj namen, kajti uh, oba elementa sta med seboj uh, povezana. Uh, torej, uh, Potrebujemo tako delitev tveganja, kakor tudi znižanje tveganja. V predlogu eh, komisije je to predstavljeno tako, kot je predstavljeno. Mogoče obstajajo tudi drugi načini, hitrejši načini, eh, drugačni načini, ampak pomembno je, da se vsi strinjamo z končnim ciljem in eh, zaenkrat tega še ne moremo trditi. Moramo biti prepričani v končni cilj in to je najpomembnejši prvi korak. Drugi najpomembnejši korak pa je, da določimo, kako bomo ta cilj dosegli. In uh, jasen načrt uh, te poti je ključnega pomena. Uh, in tukaj gre ponovno za prevzem odgovornosti, ki sem jo ravno kar omenil. Natančno moramo vedeti, kaj se bo zgodilo uh, od tega trenutka uh, pa do dosege cilja. In tako jaz gledam uh, na ta postopek v tem trenutku. Najlepša hvala. Gospod Morešan, spet uh, svež iz proračunskih pogajanj. Nisem prosil za besedo še enkrat zaradi tega, ker bi bil vključen v proračunska pogajanja, ampak ker bi moral eh, Tom uh, Van Kendelare zastaviti vprašanje, ampak žal je zbolel in me je prosil, da preberem dve vprašanje v njegovem imenu. Prvo vprašanje je povezano z. Uh, uh, dobičkom ECB. Tukaj gre za uh, skupino na visoki ravni o lastnih sredstvih in o možnostih lastnih sredstev za uh, proračun evroobmočja. Vprašanje je, kakšno je vaše mnenje glede tega in uh, ali uh, menite, da je to tveganje za neodvisnost Evropske centralne banke v primeru, da bi Evropska centralna banka postala eh, del eh, proračuna euroobmočja. To je torej prvo vprašanje in eh, drugo vprašanje se veže na kriptovalute. In v preteklih letih se je število kriptovalut močno povečalo in te kriptovalute vplivajo tudi na monopol uh, centralnih bank na izdajanje sredstev in na nadzor uh, nad pretokom denarja. In uh, Tom van Kendelare uh, sprašuje, ali lahko kriptovalute ogrozijo monopol, ki ga trenutno uživajo centralne banke in ali eh, ta revolucija pri razvoju kriptovalut predstavlja tudi druga tveganja. Najlepša hvala. Kar zadeva prvo vprašanje. Eh, tukaj gre za povezavo ehm, proračuna evroobmočja in pa Evropsko centralne banke. Tukaj bi eh, morali spremeniti mandat Evropske centralne banke, možnost prenosa eh, dobička Evropske centralne banke v proračun eh, evroobmočja ni povezan z politiko Evropske centralne banke o finančnih rezervah. Eh, gre za člen 33.1a. Eh, tukaj gre pravzaprav za spremembo naslovnika oziroma prejemnika dobička Evropske centralne banke. Eh, torej, to je člen 33.1b in ta določa razdelitev dobičkov Evropske centralne banke po uh, primerjavi uh, dobička in izgube. Kar zadeva kriptovalute, Eh, seveda jih je kar nekaj, ampak če si ogledamo, koliko se uporabljajo v eh, Evropski uniji, kdo so njihovi uporabniki, kakšen je njih vpliv, njihov vpliv na eh, realno gospodarstvo, vidimo, da je vpliv kriptovalut razmeroma omejen, torej v tem trenutku to ne predstavlja tveganja za centralne banke. Vendar pa digitalne tehnologije, DLT in pa druge digitalne tehnologije, zagotovo predstavljajo razvoj, ki bi mu morali eh, posvetiti eh, pozornost tako v centralnih bankah, eh, kakor tudi pri nadzornih organih. Centralne banke se s tem že ukvarjajo, v Evropski centralni banki to počnemo že nekaj mesecev. Eh, poleg tega uh, pa uh, sporedno poteka delo tudi v Evropskem bančnem uradu. Pri tem eh, pa je ključnega pomena tudi razvoj digitalizacije. In uh, zatem se seveda pojavljajo nova tveganja in uh, ta tveganja uh, so v tem trenutku najpomembnejša tveganja. Tukaj je uh, pomembna uloga bančnega nadzornika, ki uh, morajo v svojih inšpekcijah na terenu oceniti uh, tudi uh, delovanje kriptovalut in pri tem je potrebno preveriti tudi možnost odziva na morebitne pretrese v prihodnosti, tudi z tega vidika. Potrebujemo harmonizirano poročanje o uh, kibernetskih incidentih posod po evroobmočju. Poleg tega pa potrebujemo izmenjavo najboljših praks uh, vseh uh, e, nazornih organov uh, centralnih bank v Evropski uniji in pa Evropske centralne banke kajti tukaj bo potrebno kolektivno prizadevanje. Podobno kolektivno prizadevanje pa poteka tudi na globalni ravni v okviru G7, v okviru G20 in uh, upam, da bo vse uh, to uh, zadostovalo. Vendar pa je to uh, seveda področje, ki se um, krepi. Gospod Ljukeš, enkrat. Zdaj moj vprašanje. Hvala lepa, gospod Dragi. Imam srečo, da vam eh, lahko danes še enkrat zastavim vprašanje. Rad bi se vrnil k eh, vašemu odgovoru na moje prejšnje vprašanje. Jaz sem razumel, da ste dejali, eh, da so denarni ukrepi Evropske centralne banke v skladu z vašim mandatom, vendar pa ne razumem, zakaj. Eh, ne predstavljajo kršitev zakonodaje o prepovedi državnega financiranja. Ali ne gre tukaj eh, ravno za kršitev člena 123 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije? Govorim o tem, da, unija, da ima Evropska centralna banka v lasti veliko državnih obveznic in je tako posojilodajalka eh, za številne države članice Evropske unije, dolgotrajna posojilodajalka. In zato me zanima, zakaj to ne predstavlja kršitve eh, monetarnega državnega financiranja. Eh, Kaj ti Evropska centralna banka pravzaprav daje nova posojila eh, državam članicam s tem, ko kupuje njihove državne obveznice. In tukaj je še eh, tretja točka, ki je povezana z vašim mandatom. PSPP omogoča tistim državam, ki imajo uh, visoke dolgove, uh, pridobitev uh, posojil, uh, kajti uh, ravno v teh držav je Evropska centralna banka kupila največ državnih obveznic. In financiranje eh, je za te države članice s tem eh, ugodnejše. Kako je to v skladu z mandatom Evropske centralne banke? Naj eh, le na kratko odgovorim, ni res, da smo kupili največje število obveznic ravno iz teh držav. Sledimo načelu kapitala in poleg tega kupujemo na sekundarnih trgih, kot sem prej že povedal. In tretjič eh, imamo sodbo Evropskega sodišča, ki se jo lahko tudi ogledate eh, na to temo. In četrtič, kot eh, dobro veste, je ta element trenutno predmet obravnave pred Evropskim sodiščem in sicer na zahtevo Nemškega ustavnega sodišča kot sem eh, lahko že pojasnil in glede na to, da se vaše vprašanje nanaša na eh, sodbo Evropskega eh, sodišča, boste morali počakati na njihov odgovor. Že pri zadnjem dialogu sem dejal, da menimo, da je eh, ta program nakupa sredstev povsem zakonit in eh, v okviru našega mandata. Imam še nekaj časa but, but keep the answer, so. Ja, ampak dajte tudi čas za odgovor. Glede na to, da uh, tukaj nisva dosegla napredka, bi vam rad zastavil vprašanje v zvezi s programom Target 2. Zanima me, ali je znotraj tega sistema kakšen mehanizem, ki bi omogočil, eh, da bi neravnovesja v sistemu eh, ponovno odpravili. Kajti ta sistem je bil prvotno zasnovan tako, da eh, naj bi izravnave potekale vsakodnevno, medtem eh, pa so se nakopičile velika neravnovesja in ta neravnovesja povzročajo eh, tudi neravnovesje na kapitalskih trgih držav članic. Zanima me, ali imate kakršenkoli mehanizem, ki bo omogočil izravnavo tega sistema ali pa moramo računati s tem, da se bodo neravnovesja le še povečevala. Hvala lepa. Uh, eh, žal mi je, ampak eh, moram vas popraviti. Eh, nikoli namen tega sistema ni bil izravnava. Poleg tega trenutno ta sistem ne, o, iz, ne odraža nobenega presežka ali pa primankljaja. Eh, namreč eh, Italija ima visok prevzem obveznosti v tem sistemu, eh, Nemčija pa visoke zahteve, torej bi Italija morala biti v primankljaju v primerjavi z Nemčijo, pa ni. Situacija je izravnana, torej gre tukaj za poravnavo vseh plačil in uh, trenutne uh, obveze in plačila uh, so. Uh, povezane z programom nakupa sredstev, ne z trenutnim primankljajem oziroma presežkom v posameznih državah članicah. Glede na to, da imamo eh, centraliziran eh, sistem eh, poravnave, tudi nimamo nobenega mehanizma izravnave, kot ste ga omenili vi. Kajti ta sistem sploh ni bil tako zasnovan. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zatem zaključujemo z tem monetarnim dialogom in bomo tudi kar takoj začeli z drugim eh, delom naše izmenjave mnen eh, z Marijom Dragijem. Mm, tukaj gre eh, za njegovo vlogo predsednika Evropskega sklada za sistemska tveganja. Kot veste, je Evropski sklad za sistemska tveganja izdal celo vrsto zelo pomembnih dokumentov v preteklih mesecih. Zadnjo izmenjavo mnen eh, smo eh, na to temo imeli maja in eh, sedaj se bomo osredotočili na celo vrsto pomembnih tem povezanih z makrobonitetno politiko, z sistemskimi tveganji in tudi z predlogom, ki je bil predstavljen glede vloge in pa eh, pristojnosti eh, tega odbora. Dajem besedo gospodu Dragiju. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani poslanci odbora za gospodarske in denarne zadeve, dame in gospodje. Zelo vesel sem, da lahko ponovno uh, govorim v vašem odboru kot uh, predsednik uh, Evropskega odbora za sistemska tveganja in sicer eh, gre tukaj za naš eh, drugi letošnji dialog. Odkar smo se zadnjice stali, je ESRB eh, e objavil svoje šesto letno poročilo, ki zavzima obdobje od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017. To poročilo predstavlja oceno tveganja Evropskega sklada za sistemska tveganja, poleg tega se osredotoča na makrobonitetno analizo, in uh, govori tudi o uh, prispevku uh, k makrobonitetni politiki Evropske unije. Poleg tega vključuje uh, tudi informacije v zvezi z prejšnjimi priporočili Evropskega sklada za sistemskega tveganja. Pri uh, zadnjih dveh sejah uh, sem vas seznanil z najpomembnejšimi temami letnega poročila. Danes pa bi se rad osredotočil na štiri teme. Uh, razvoj makrobonitetne politike, še prav posebej, kar zadeva proticiklični kapitalski blažilnik in pa um, instrumente uh, za stanovanski nepremičninski trg. Poleg tega bi se rad osredotočil na uh, poročilo o finančni stabilnosti in pa uh, o ne, novih mednarodnih standardih poročanja 9. MSRP 9 eh, o eh, političnem okviru, eh, ki preseka zgolj bančništvo in pa o izvedenih instrumentih. Naj začnem z proticikličnim kapitalskim blažilnikom. Ta omogoča dinamičen pristop k upravljanju bank. Na ta način bodo banke bolj odporne kajti lahko bodo povečali svoje kapitalske zahteve v uh, pozitivnem obdobju in omejile svoja tveganja, uh, ko bo uh, prišlo do upada gospodarske rasti. Uh, videli smo, uh, da uh, lahko uh, pretirani poskusi za uravnovesitev uh, računovodskih izkazov bank ogrozijo ulaganja in na ta način še okrepijo upad gospodarske rasti. Zaradi tega bi naj ta proticiklični uh, kapitalski blažilnik uh, omejil pritisk na banke in jim omogočil, da lažje zagotovijo sredstva za realno gospodarstvo. Videli smo že, da eh, so v nekaterih državah eh, uvedli ta instrument. Švedska recimo leta 2015, eh, letos Češka republika in pa Slovaška, ki sta povečali stopnjo blažilnika, medtem ko je Združeno kraljestvo napovedalo, da bodo aktivirali blažilnik v letu 2018. Če si ogledamo Evropsko gospodarsko območje kot celato, lahko vidimo, da uh, uporablja uh, to makrobonitetno orodje šest uh, držav članic uh, in tudi Norveška in Islandija krepita svojo makrobonitetno politiko v tem pogledu. Leta 2014 je Evropski odbor za sistemska vlaganja izdal priporočilo v zvezi z uporabo proticikličnih blažilnikov in glede stopnje proticikličnega blažilnika. E, to priporočilo govori, kako zelo pomembno je zasnovati dobro komunikacijsko strategijo. Namreč e, ta strategija e, bo okrepila predvidljivost učinkov makrobonitetne politike, a hkrati pa bo okrepila tudi ex ante napovedi in bo pomagala tudi pri. Eh, upravljanju pričakovanj. Eh, kar zadeva nepremičninski eh, sektor, je odbar podal priporočila glede pomankljivosti v nepremičninskem sektorju Evropske unije. In od takrat so države članice še ukrepile svoj politični okvir na tem področju, recimo v Avstriji, ali pa sprejele dodatne ukrepe, recimo na Finskem. Velika večina držav članic sedaj ima določene ukrepe, z namenom zvanjšanja eh, tvegan na eh, stanovanskem nepremičninskem trgu in številne uporabljajo več instrumentov v eh, svoji politiki, recimo makrobonitetne ukrepe, ki temelijo na posojilu dajavcev oziroma posojilu jemavcev in pa ukrepe, ki krepijo odpornost posojilo dajavcev. Trenutno eh, Evropski odbor za sistemska vlaganja izvaja analizo tveganja eh, na nepremičninskih trgih Evropske unije, na komercialnih nepremičninskih trgih Evropske unije. In eh, ta analiza potrjuje, da obstajajo še velike pomankljivosti pri zagotavljanju pomembnih podatkov na tem področju. Zaradi tega eh, pozivam pristojne organe, da izvedejo priporočila Evropskega eh, odbora za sistemska vlaganja. Evropski odbor za sistemska vlaganja bo še naprej nadzoroval tveganje v evropskem eh, finančnem sistemu eh, in eh, izvajal primerjalne analize držav članic. Naj sedaj spregovorim eh, o posledicah eh, na finančno stabilnost eh, in sicer posledicah eh, MSRP 9. Naj eh, povem, eh, da gre tukaj za odgovor na vprašanja, ki mi jih je zastavil ravno vaš odbor. Eh, najpomembnejša sprememba pri uvedbi tega novega standarda finančnega poročanja predstavlja prehod z pristopa, ki temelji na nastali izgubi, na pristop, ki temelji na pričakovani kreditni izgubi. To pomeni, da bodo lahko države članice Eh, vnaprej določile pričakovano izgubo in na ta način zagotovile eh, ustrezen odziv na slaba posojila in pa ustrezne ukrepe eh, v bančnem sektorju. Tako se bodo bolje pripravile na morebitni upad gospodarske rasti v prihodnosti. Z na ta način smo odgovorili na očitek, da smo storili premalo in prepozno. Eh, ko je šlo za eh, pristop, ki temelji na nastali izgubi. Če lahko pravočasno eh, določimo, da bo prišlo do upada gospodarske rasti, potem lahko zmanjšamo procikl proticikličnost in na ta način eh, bodo posledice manjše. To eh, lahko eh, tudi zmanjša zaskrbljenost eh, glede zadostnega kapitala v primeru krize. In zaradi tega poročilo zaključuje, da je MSRP 9 velik korak naprej, še prav posebej, kar zadeva uh, vključitev uh, slabih posojil. Vendar pa pristop, ki temelji na pričakovani kreditni izgubi, pomeni, da se bodo banke morale odzvati na uh, nove uh, informacije usmerjene v prihodnost uh, in da bodo morale to upoštevati. To uh, pomeni, da se bo uh, lahko popravek vrednosti za izgubo povečal, ko se bodo države morale odzvati uh, Eh, na slabše gospodarske pogoje in to bi lahko imelo procikličen učinek. To pa bo odvisno od različnih vidikov. Eh, najprej eh, od sposobnosti bank, da predvidijo, da predvidijo kreditne izgube. Drugič pa bo to odvisno od raznolikosti računovodskih izkazov bank o posojilih eh, in sicer gre tukaj za razdelitev na sektorje in pa geografsko porazdelitev. Eh, tretjič pa bo vse skupaj odvisno od zapadlosti posojil. Eh, tukaj bodo pomembni tudi stresni testi, ki jih bo potrebno povezati z drugimi ukrepi, tako da bi lahko zagotovili, da bodo na voljo zadostni kapitalski blažilniki, ki bodo omogočili takojšno sanacijsko politiko, če bo ta seveda potrebna. Če eh, bodo banke lahko prestale hipotetičen eh, scenarij upada gospodarske rasti, bodo najbrž eh, sposobne preživeti tudi dejanski upad gospodarske rasti, kakor to zahteva MSRP9. Rad bi na kratko spregovoril tudi o nebančnem delu finančnega sektorja. Eh, ko smo se zadnjič srečali, sem omenil, kako zelo, sem omenil, kako zelo pomembne eh, so nasprotne centralne stranke za eh, sanacijo. Predstavljajo ključen element v finančnem sistemu in zakonodaja na tem področju napreduje. Evropski sklad za sistemska vlaganja prispeva k temu postopku in sicer z identifikacijo področji, kjer bi morali biti bolj upoštevani makrobonitetni vidiki. Eh, Naprimer, eh, naš odbor je podal eh, mnenje o osnutku predloga predsedstva, ki povdarja potrebo po sodelovanju in koordinaciji med organi za reševanje bank in pa centralnih nasprotnih strank. Kajti centralne nasprotne stranke bi se lahko znašle v težavah, Če uh, bi uh, bili narešeni problemi v eni ali več bankah. Poleg tega potrebujemo tudi uravnotežen okvir za reševanje in sanacijo uh, zavarovalniškega sektorja uh, in sicer posod v Evropski uniji. Uh, kaj ti uh, običajni uh, postopki. Uh, niso vedno v skladu z eh, zaščito lasnika zavarovalne police in pa z eh, cilji finančne stabilnosti. Eh, in na nizozemske in Franciji trenutno razvijajo takšen ukrep, potem ko je prišlo do skorešnega propada nekaterih finančnih konglomeratov med globalno finančno krizo. Poleg tega je Romunija že razvila obsežen okvir za reševanje in sanacijo, Eh, zavarovalniškega sektorja, potem ko sta se dve veliki zavarovalniški hiši eh, soočili z težavami v letih 2014 in 2015. Naj zaključim s tem, eh, da povem, da se Evropski odbor za sistemska tveganja osredotoča tudi na analizo in pa nadzor nad trgom izvedenih finančnih instrumentov. Zahvaljujoč eh, reformi eh, je sedaj potrebno poročanje o transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti. In uh, uredba, o, uredba EMER je omogočila odboru za sistemska tveganja dostop do uh, podatkovne baze o Eh, transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti posod po Evropski uniji. To predstavlja pomemben mejnik pri zagotavljanju preglednosti trga izvedenih finančnih instrumentov. Eh, kljub temu pa se seveda pojavljajo še tehnične, tehnični in pa konceptualni izzivi zaradi zasnove eh, te vrste instrumentov. Kljub temu eh, pa so to zelo pomembne informacije eh, za eh, sistemsko stabilnost. In zaradi tega se naš odbor osredotoča na razvoj ustrezne infrastrukture za zbiranje podatkov in pa na analitične metode za boljši nadzor nad temi trgi. Naše delo na tem področju napreduje in upam, da vam bom lahko komalo poročal o tem. Najlepša hvala, sedaj pa sem vam seveda na voljo za vaše vprašanje. Thank you very much. Hvala. Hvala tudi za to, ker ste predstavili MSRP9. Mi smo vas prosili za to in poročilo ISRB je zelo koristno za to, da se opredelijo eh, izboljšave pa različna tveganja na področju procikličnosti in tako naprej. Brian Hayes bo prvi dobil besedo. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli še enkrat. Eh, gospod dragi, kot predsednik ISRB-ja. -ja. No, dve temi. Najprej prva. Um, govorili ste o um, makrobonitetnih urodjih, ki jih banke lahko zdaj uporabljajo. Mm, in to zagotavlja tudi eh, dodatni blažilnik, proticiklični kapitalski blažilnik. Omenili ste tudi države, ki to že uporabljajo. Zanimajo me tudi države, ki so bile vključene v programe. E, eh, naprimer moja država Irska, pa tudi druge. Vi ste govorili o zelo resnih stvarih, tudi o vrzelih pri zbiranju podatkov. In vprašanje je, naprimer, za nepremičninski sektor, za komercialni sektor, za mojo državo in pa tudi druge države iz programov. Torej, vprašanje je, kako te podatke zbrati. Mi jih nimamo zato, da bi eh, gradili eh, eh, na tem in oblikovali te blažilnike za banke še posebej je to pomembno za države, ki so doživele eh, posebne šoke eh, v bančnem eh, sektorju. To je bilo pri nas. No, drugo vprašanje pa zadeva ehm, izjemne obrestne mere in kako to vpliva na celoten finančni sektor. Nizko obrestne mere imajo seveda pozitivne in negativne učinke. Um, tukaj ste bili kar uspešni in to vam priznavam, ampak kar se tiče investicijskega cikla, o tem ste govorili tudi v prejšnjem delu, uh, glede na to bi mi zdaj uh, pričakovali, da se bodo prihranki zmanjšali, ker so posojila cenejša. Pa vidimo, da je veliko prihrankov, kar se tiče depozitov, kar se tiče gotovine in tako naprej. In tak je trend tudi v moji državi. Uh, Mm, veliko več je varčevalcev in to v času, ko bi pričakovali, da bodo ljudje izkoriščali eh, te nizke obrestne mere in poceni plačila oziroma posojila. Ali ste presenečeni, da se to ni zgodilo v tem delu ekonomskega cikla in ali mislite, da če se bo ta trend nadaljeval, da bi to lahko vplivalo tudi na izboljšano eh, gospodarsko okolje, ki se tudi počasi oblikuje? Hvala. Hvala. Glede vašega prvega vprašanja naj povem, da je SRB sprejel eh, priporočila eh, glede eh, zapolnjevanja vrzeli na področju podatkov. To se je zgodilo lansko leto in tukaj pokrivamo tako komercialni nepremičninski sektor kot stanovanski nepremičninski sektor. Še vedno obstajajo sicer vrzeli povsod po EU naprimer, ni nobene skupne opredelitve eh, glavnih, eh, eh glavnih kazalnikov tveganja, eh, naprimer, ko gre za nizke dohodke in eh, indikatorje v zvezi s tem. S tem priporočilom želi SRB vzpostaviti bolj harmoniziran okvir za eh, nadzor eh, Eh, dogajanja na eh, nepremičninskem področju. In tukaj smo eh, zagotovili tudi ustrezne podatke, nacionalni nadzorniki naj bi to spremljali, spremljali naj bili tveganja in pa um, definicije, ko gre za ta tveganja. ESRB verjame, da je zelo pomembno eh, redno zbiranje podatkov na ravni EU v zvezi s temi kazalniki tveganja. Poleg tega sta pomembni dve stvari, pomembno je sodelovanje z ECB in pa z Eurostatom. Izkušnje kažejo, da je zelo težko te vrzeli zapolniti in zato se moramo dela na tem področju lotiti z večjim navdušenjem. Eh, še posebej, eh, ko gre za nekaj institucij, ki sem jih ravno kar omenil. Ampak to je res pomembno. Splošna situacija je eh, naslednja. Imamo ekspansionistično monetarno politiko in morali bi obdržati tudi finančno in bančno regulativo, ki bo napredovala enako hitro kot ta ekspanzivna monetarna politika. In izkušnje iz krize so nam pokazale, da bolj ko je ekspanzionistična monetarna politika, pomembneje je, da imamo eh, previdno in eh, zelo strogo bančno regulativo. Nimam zdaj eh, tukaj podatkov v posameznih državah, ampak celovita slika eh, kaže, da so prihranki bolj ali manj stabilni. Ne kaže, da se zelo, zelo povečujejo ali pa da so eh, bistveno upadli. To pač, taka je pač splošna slika. Nizke obrestne mere, vsaj glede na to agregatno sliko, Eh, niso bistveno vplivali na vedenje potrošnikov in varčevalcev. Hvala, Pervož Beres. Eh, hvala. Eh, v okviru ISRB-ja ste omenili teme, s katerimi ste se ukvarjali v svojem letnem poročilu. Niste pa omenili vprašanje Brexita. In pa niste omenili, kako bi to lahko vplivalo na finančno stabilnost in na makroekonomska tveganja, ki bi jih to lahko povzročilo. Eh, vemo, da še ne poznamo pogojev ločitve in težko je to predvidevati. Po drugi strani pa obstaja veliko špekulacij o vplivu, ki ga bo Brexit imel, eh, še posebej na finančnih trgih. To je namreč glavni del, eh, ko gre za ustvarjanje vrednosti. Eh, in Brexit bo bistveno vplival na to. Mislim, da bi bilo koristno za nas, če bi nam povedali, kako analizirate te zadeve, eh, vključno s kontekstom, ki ga imamo pred seboj trenutno, torej kontekst z veliko negotovosti. Zdaj pa še drugo vprašanje. Sama institucija ESRB me zanima. Na začetku je komisija imela eh, željo, da prouči upravljanje um, te nove strukture in v posvetovanjih, ki jih je komisija imela, so mogoče uh, imeli tudi ideje o reformah SRB-ja. Besedilo, ki je na mizi, pa je besedilo, ki uvaja samo majhne spremembe, ko gre za upravljanje SRB-ja. Uh, ali se vam zdi to prava raven, um, glede na izkušnje s to institucijo, ali želite, da Evropski parlament uh, podpre to, da se gre dlje uh, na tem področju, tako da se omogoči uh, nek razvoj pri vodenju iz Srbije. Hvala bom najprej odgovoril na prvo vprašanje. Zelo jasno je, da bo Brexit prinesel bistveno spremembo. To je država, kjer je največ finančnih trgov eh, v tem trenutku. In večkrat sem že povedal, da če eh, se bodo stvari dobro razvijale, potem ni veliko možnosti za tveganja, eh, če bo torej Brexit dobro izveden. In celotna odgovornost eh, je povezana z dobrim upravljanjem te spremembe. In to mora potekati tako, da, bo, eh, da bomo dobili tudi neko urejeno oceno odgovornosti, ne da bi eh, seveda pod vprašaj postavili integriteto notranjega trga. To seveda ni lahka naloga ampak eh, mislim, da državljani Evropske unije na obeh straneh eh, želijo od eh, politikov. Prezgodaj je še, da bi rekli, to je prav in to je narobe. Nimamo še pogajalskega prostora ali platforme. Zdaj se razpravlja o tem. Ampak lahko vam pa dam primer. In Eh, sicer, da če bo vse skupaj dobro potekalo, eh, ne bo problemov, sicer pa se lahko pojavijo veliki problemi, naprimer na področju kontinuitete pogodb. Ne glede na to, kateri del trga pogledate, imamo tukaj na desetine milijonov pogodb, eh, za, gre za, ne vem, centrale nasprotne strani, za Forex, za um, izvedene instrumente in tako naprej. Na milijone pogodb je v igri. Uh, In zato v primeru Brexita potrebujemo eh, spremembo, no do te spremembe bo tako in tako prišlo. In jasno je, da lahko obe strani najdeta skupaj način, kako olajšati ta proces sprememb. Eh, sicer pa res lahko pride tudi eh, do razloga za tveganje in naš odbor se bo ukvarjal s tem. V tem trenutku pa je eh, glavni namen ta, da obe strani delujeta za, v korist dobrega upravljanja, eh, da se ne postavi pod vprašaj integriteta notranjega trga. Nasplošno smo mi zadovoljni s predlogi komisije, ko gre za makrobonitetni pregled tistega dela, ki zadeva SRB um, upošteva se um, široki mandat, potem kako potekajo pogajanja, vloga iz Srbaja se upošteva. Samo en komentar bi tukaj podal. Pri podaljšanju mandata eh, SRB-ja še na eh, SSM in eh, centralno banko, tukaj bi povedal naslednje. Imamo dva predstojnika, eh, ki pa nimata volilnih pravic. Eh, izgubila sta te pravice in tega si vsekakor nismo želeli. Oba predsednika teh dveh inštitucij eh, sta neodvisna glasova znotraj e SRB. Veliko sta prispevala k našim razmislekom od vsega uh, začetka naprej, torej odkar obstaja ISRB in pomoč Evropskega parlamenta uh, eh, k, pri tem, da dobita ta dva um, predstavnika nazaj svoje volivne pravice, to bi bilo zelo koristno. Hvala, gospod Marijas. Govoril bom grško. Hvala. Moje vprašanje, gospod Dragi, pa zadeva slaba posojila, rdeča posojila, če hočete. Veste, da je gospodarska situacija v Grčiji trenutno zelo težka zaradi memoranduma. 25 odstotkov BDP-ja se je izgubilo, 40 odstotkov prebivalstva živi pod pragom revščine, brezposelnost je pri 21 odstotkih v tem trenutku. In ECB uh, eh, eh, ocenjuje pravo brezposelnost celo pri 31,4 odstotkih. In uh, grško gospodarstvo v teh okoliščinah zelo težko deluje. Tudi na no, splošno je finančna situacija slaba, skladi ne delujejo in zanima me, kaj vi predlagate v zvezi s tem. 25 milijard naj bi uh, ostalo še iz tretje faze. 19,5 bi jih lahko uporabili za dokapitalizacijo grških bank. Predlog je zelo preprost. Vzpostavimo javen sklad za slaba posojila. Tu bi bilo nekaj, kar bi omogočilo bailout oziroma reševanje eh, teh ljudi. Lahko bi imeli eh, stanovanska posojila, naprimer. Eh, v vrednosti 45 milijard, ljudje ne bi izgubljali svojih stanovanj in hiš. In eh, posojilo dajavci v Grčiji eh, bi lahko dobili denar nazaj prek pogodb eh, in postopnega vračanja. To je recimo model, ki so ga uporabljali na Cipru. Pogodbena posojila, naprimer 10 odstotkov Eh, tako da bi oseba lahko odplačala svoje posojilo. In eh, tako bi ljudem omogočili, da ne izgubijo svojih eh, stanovanj. Vse to bi lahko izvedli v okviru sklada za slaba posojila kot veste, bo kmalo prišlo ali pa je že celo prišlo do socialnih problemov, če ne bomo nič naredili. Hvala. Naj, najprej povem, da nismo nikoli v okviru SRB razpravljali o slabih posojilih v Grčiji. Drugič, eh, moram povedati, da se morajo države članice odločiti, kako uporabiti ta denar oziroma ta sredstva, ki so jim na voljo. Tretjič, eh, pa eh, če ena država se odloči uporabiti ta denar za slaba posojila, potem se to lahko zgodi tudi v drugih državah, ki tudi imajo slaba posojila, lahko potem pride do zahtev tudi iz drugih držav. Četrtič, še nekaj, eh, moramo razlikovati in vlada to dela, moramo razlikovati med različnimi kategorijami imate revne ljudi in potem uh, tiste, ki so bankrotirali. In mislim, da je to zelo pomembno pri obravnavi slabih posojil. Kolikor vem, se tudi dela razlika med tema dvema kategorijama uh, ljudi. Ne vem, kaj bo zdaj država naredila. Ni uh, SRB tisti, ki uh, Eh, tukaj lahko vlado usmeri v eno ali drugo smer. Mislim, da lahko zagotovimo neke vrste jamstva za revne ljudi. To se že počne in se lahko tudi nadaljuje, potem pa je stvar države, ali želi subvencionirati banke, zato da bi ta proces postal uh, socialno manj boleč. Še nekaj bi povedal. Hvala, gospod podpredsednik. Eh, imamo posojilo v vrednosti 86 milijonov, 25 mm, milijard je ostalo, nekaj je šlo za dokapitalizacijo bank, nekaj eh, tega ostanka bi lahko eh, šlo tudi v tako imenovani bailout sklad. To je vprašanje tudi za trojko in za evroskupino ampak vpliva pa tudi na vas osebno, ker ste vi član obeh eh, institucij in mislim, da bi to lahko bila priložnost za rešitev tistih arkov, ki imajo posojila. Hvala. Lastniki eh, tega denarja se morajo odločiti, ampak ne ECB, ne Trojka, eh, nista lastnici, ampak je to grška država. Hvala. Ramon Tremosa. Hvala. Imam nekaj vprašanj. Najprej o slabih posojilih. Določene države imajo še vedno visoko stopno slabih posojil in to je problem za solventnost številnih evropskih bank. Na eni strani moramo upoštevati to, da veliko slabih posojil prihaja strani MSP-jev. Po drugi strani pa moramo vedeti, da številne države oziroma nekatere, tiste, ki imajo Eh, največ eh, slabih posojil, da so to tiste, ki ne izvajajo direktive o plačilih. Eh, torej, direktiva o poznih plačilih je tukaj v igri in v nekaterih državah multinacionalke še vedno porabijo 200 ali 300 dni, ne 30 eh, dni za plačila in tudi ni nobenega režima sankcij, ki bi veljale za take primere. Ali mislite, da je eh, to pomemben vidik? Mogoče se jaz motim, ne vem, ali ECB lahko eh, prouči to vprašanje. Ne morem se bolj strinjati z vami. Veliko slabih posojil je res eh, nastalo zaradi MSP-jev in sicer v krizi. V tej recesiji eh, pogosto MSP-ji niso bili plačani. Eh, njihovi upniki jim niso plačevali. Eh, eh rekli ste, da um, eh, multinacionalke niso plačevale, včasih pa tudi vlade niso plačevale več mesecev ali celo let. E, zato se ne moram bolj strinjati z vami pri tej trditvi. MSP imajo um, različen izvor. Um, pogosto pa se jim ni plačevalo. In to je velik problem, ki ga je nujno treba popraviti. Thank you. Eh, Hvala, Paloma Lopez Bermejo. Hvala, pozdravljeni, gospod Dragi. V svojem letnem poročilu za leto 2017 SRB eh, pravi, da je skupni imenovalec vseh tvegan kombinacija trenutnih obrestnih mer eh, in pa eh, slaba gospodarska rast. Eh, ni videti, da bo prišlo do sprememb na tem področju. Finančni sistem je torej še vedno zelo ranljiv, ampak problemi se še slabšajo zaradi pomankanja vrdostojnosti evropskega regulatorja veliko improvizacije, eh, veliko je brezbrižnosti, eh, kot naprimer v primeru eh, italijanske banke ali pa Banko Popular v Španiji. Ampak vi ste predstavili gospodarsko rast kot ne tako nizko. Pred enim mesecem ste zagovarjali delovne reforme v Španiji. Ampak kar se tiče življenskih pogojev in dohodka za družine, eh, ste pa zelo nazadnjaški. Zakaj še vedno priporočate tiste ukrepe, ki zmanjšujejo plače, ko pa so ravno nizki dohodki tisti, ki ogrožajo solventnost družin in pa nizko potrošno? Oziroma ogrožajo potrošno. To eh, je glavni problem, eh, ki je tudi sistemski problem. Hvala. Hvala. Bom odgovoril na dve vprašanje, ki ste ju zastavili. E, nizka rast in nizke obrestne mere. To naj bi bilo finančno tveganje za institucije in banke. Ni več tako. Nizke obrestne mere so spodbudile gospodarstvo, e, spodbudile so e, krepitev gospodarstva in uh, Seveda so imele tudi slabe posledice na bilance bank, ampak to, eh, te slabe posledice so bile nadomeščene tudi z okrepljeno gospodarsko rastjo. In eh, zato se zdaj omogoča boljša eh, kakovost posojanja bank. Zmanjšujejo se izgube in s tem se izboljšuje tudi odpornost bančnega sektorja. In to je odgovor na vaše prvo vprašanje. Vaše drugo vprašanje pa eh, je bilo naslednje. Oziroma naše politike so naredile ravno obratno od tistega, kar ste vi rekli. Naše politike eh, ne nižajo plač, ne ohranjajo jih na nizkih ravneh, ampak so včasih celo edina podpora za rast plač naše politike so tiste, eh, ki eh, zapolnjujejo eh, proizvodno vrzel. In naše politike so skupaj mogoče z drugimi ukrepi odgovorne za izboljšave na trgu dela. Mm, toliko, kar zadeva naše politike. Kaj pa ukrepi španske vlade in pa posledice na trgu dela? Poglejte, kako uh, napreduje zaposlovanje in ustvarjanje delovnih mest, kaj se dogaja na tem področju v Španiji, kakšna je stopna brezposelnosti. Uh, poglejte tudi podatke o trgu dela. To ni uh, ravno nekaj, kar bi si želeli uh, na področju naprimer, hitrosti in kakovosti ustvarjanja delovnih mest. Uh, ampak uh, splošni podatki za evroobmočje pa so kar spodbudni. Hvala. Thank you. Da, imate še malo časa. No, bom probala ta čas izkoristiti. Um, žal mi je, da bi morali eh, vi eh, še enkrat preveriti ukrepe, ki so bili izvedeni v Španiji in pa posledice, ki jih je to prineslo. Moram vas spomniti, da je rast zaposlovanja zelo nizka in slabe kakovosti. Eh, delavci ne dobijo zadostnih plač, da bi preživeli mesec. In eh, poleg tega je s tem povezana tudi nizka stopna produktivnosti. Kljub vašim priporočilom in ukrepom se to ni izboljšalo. Vsaj v Španiji ne. Gotovo je res, da. Uh, se nominalne plače ne spreminjajo zelo hitro, zato ker je stopna produktivnosti nizka, to je res za Španijo, pa tudi za druge dele EU. Ampak eh, poglejmo, kje lahko monetarna politika pomaga, lahko spodbudi gospodarstvo mm, z večjimi investicijami in tako naprej. In to bo potem vplivalo na uh, zaposlovanje. Uh, Eh, ne vem pa, če bo to vplivalo na kakovost delovnih mest. Monetarna politika eh, ne more eh, neposredno vplivati na to. Ampak s tem, ko se bo večalo število zaposlitev, bo rasla tudi njihova kakovost. Lahko pa monetarna politika vpliva na produktivnost. No, kaj smo naredili v centralni banki za produktivnost? Nekaj smo lahko, ni pa vse v naši pristojnosti. To tudi morate vedeti. Hvala. Uh, I... Hvala. Nobenega strani zelenih ni. Gospod Coburn je naslednji. Hvala. Hvala, gospod Dragi, da ste prišli. Eh, vi ste politike upozorili, da eh, bi eh, protekcionizem bil tveganje za globalno rast. Številni politiki. Eh, se ne zavedajo nevarnosti, ki jo prinaša protekcionizem, še posebej za stabilnost bančnega sistema. Jaz pa se z vami strinjam. Ali lahko s kakšno študijo učinka podkrepite te svoje trditve ali ste naredili kakšne izračune glede učinka, ki bi ga eh, na španski dolg imela neodvisnost Katalonije ali pa na španske banke, kako bi to vplivalo na španske banke. Katalonija predstavlja 20 odstotkov španskega BDP-ja. Zanima me, kakšen bi bil učinek Brexita na uh, enega najbolj uh, eh, uh, eh, radljivih gospodarstv, naprimer gospodarstvo Španije in Italije. Mislim, da bi proračunski rezi v EU um, vse skupaj tudi poslabšali. Gotovo bo Brexit uh, um, povzročil, eh, da, bo, eh, da bodo posojila dražja, um, pa tudi dostop do mednarodnih finančnih trgov bo teži. Mi smo izvedli študijo eh, glede učinkov protekcionizma EU. 85 odstotkov poslov na kapitalskem trgu se izvede v Londonu in uh, gospodarstvo obsega uh, poteka eh, prek Londona. Torej, če ne bo dosežen dogovor eh, v zvezi s tem, ko bo šlo za Brexit, bo to predstavljalo veliko težavo. In od tega bo odvisna tudi evropska stabilnost. Mislim, da bi SRB moral razmisliti o tem. Ali lahko to malo pokomentirate? Well, no, Strinjam se z vami, da Brexit predstavlja eksistencialen dogodek, dogodek eksistencialnega pomena in o tem bi morali nujno razpravljati in posledice dobro analizirati. Zakaj tega še nismo naredili, vsaj SRB tega ni naredil? Zato, ker nimamo še eh, ne natančnih, pa tudi ne natančnih podatkov, še nimamo o tem, kakšna bo sploh pogajalska platforma. Velikost eh, trga je eh, zelo velika in pomembna, ne glede na to, eh, kateri sektor finančnega trga obravnavamo, bančni sektor, tudi tukaj so številke zelo velike in s tem se bomo morali res pozorno ukvarjati takrat, ko bomo vedeli, kako bodo pogajanja potekala. Prej sem že tudi rekel, da tranzicijo lahko izvedemo na miren in gladek način, eh, posledice lahko eh, zminimaliziramo, ampak ne smemo pa pod vprašaj postaviti enotnosti notranjega trga. To je seveda lažje reči kot narediti. In ECB ni stran, stranka v pogajanjih in če bi eh, mi bili udeleženi, bi bila to za nas zelo težka naloga. Zdaj bomo morali spremljati, kako bosta obe strani napredovali pri pogajanjih. In takoj, ko bomo imeli um, boljši v pogledu to, uh, bomo tudi razmislili o posledicah in ukrepanju. ESRB je tudi povezan s tem, ima tudi eh, neodvisne eh, predstavnike, uh, predstavnike različnih institucij in mislim, da je zelo dobro, da imamo zdaj to razpravo. No, um, še uh, tole bi zaključil gospod Barnje in gospod Ferhofštad. Uh, eh, um, tukaj nista dovolj odločna in to povzroča težave vsem. Ona dva sta eurofanatika, ki želita Veliko Britanijo kaznovati. To pa je zelo nevarno za Španijo, za Združno kraljestvo in tudi za druge države Evropske unije. Mislim, da bi morali spregovoriti in povedati eh, Ferhoštatu in Barnijeju. Eh, sam sem tudi zraven, pravi predsednik odbora. Mi ne želimo nikogar kaznovati, želimo si samo uh, poštenega dogovora upam, da boste govorili z njimi. Ne, ni potrebe potem. Hej, uh, Marko Zani. Marko Zani. <coughs> Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod predsednik, eh, dragi. Eh, torej, tveganje je zelo pomembna tema za inštitucije Evropske unije. Potekale so neformalne razprave, imamo predloge, na katerih delamo. In ta tema je pogosto povezana z skupnim janstvom za vloge. Nekatere države želijo znižanje tega tveganja v bančnih bilancah, preden se odobri ta predlog. Kot eh, veste, je, eh, so bile objavljene eh, smernice za stresne teste leta 2018 in pa ocena eh, tveganja eh, državnih obveznic eh, bo zelo pomembna. Torej, moje vprašanje se nanaša na potencijalno tveganje za stabilnost finančnega sistema. Torej, kakšno tveganje bi to lahko predstavljale? Sedaj se razpravlja o dveh pristovih. Uh, Eden bi bil, da bi omejili doda, eh, eh, eh, preventivni kapital, torej za tiste, ki imajo državne obveznice. Drugi predlog pa je zgornji prak za nakupe. Torej, to, torej dve poglavitni nevarnosti za stabilnost lahko izvirata iz eh, takšnega pristopa. Torej, prvo je likvidnost finančnega sistema. Veste, da so državne obveznice eh, zelo pomembne eh, na trgu repo pogodb in ta pristop lahko vpliva na likvidnost. In sedaj še drugo vprašanje, ki se nanaša na pritisk, ki ga imamo lahko na državne obveznice določenih držav članic ali pa na določene eh, države, ki so že v težavah. Torej, ali vlade velike eh, dele obveznic eh, stresajo na trg? Gospod predsedujoči je govornika prekinil. stališče ECB <clears throat> e glede tega vprašanja je sledeče. Torej, odbor in ECB sta izvedla študije v zvezi s tem. Torej, če obstaja tveganje, potem želimo znižati povezavo med uh, bilancami bank in pa um, državnimi obveznicami. Kako to zagotovimo? Po našem mnenju bi morali ponderirati uh, tveganja. Drugič, ne glede na to, kakšen sporazum bomo v zvezi s tem sprejeli, ne želimo, da imajo naše banke konkurenčno slabši položaj v primerjavi z drugimi bankami po svetu. Uh, Zato eh, tekajo podaljšana pogajanja v bazelskem odboru. In sklep teh dolgotrajnih pogajanj je, da ni dogovora eh, za um, globalni sporazum v zvezi s tem. Ali z drugimi besedami, uh, ne evropske države se ne strinjajo s tem, da bi imeli ali omejitve ali pa ponderiranje v zvezi s tem. In tretjič, ne glede na to, kakšen dogovor bodo sprejeli evropejci, če ga bodo, bo um, treba ta sporazum zelo previdno uh, izvajati. Torej, trije pogoji, nobenih uh, trdih meja, potrebujemo globalni sporazum. V primeru, da bodo šli evropejci po svoji poti, bo moral biti sporazum uh, zelo previdno in uh, sodno izvajan. Torej, dovolite še kratko vprašanje. Dejali ste, da morajo evropski organi najti dogovor. V primeru, da bi poskušali um, dobiti sporazum, uh, da bi prepričali izkrivljanja, ampak to ni bilo mogoče torej novembra leta 2016, ste eh, dejali, da je to položaj državnih obveznic. Torej, če obstaja tveganje povezano z eh, državnimi obveznicami, je to tipično samo za evroobmočje. Kajti eh, kako bi bilo možno najti globalni sporazum, če pa tega problema v drugih jurisdikcijah ni, kajte to je problem, ki je vezan samo na evroobmočje. Strinjam se s tem, kar ste dejali. In uh, zato tega sporazuma še nismo dosegli, ampak to je pomembno. Če se bo Evropa odločila, če se Evropska unija odloči, da bo stopala po svoji poti, potem bi se morala zavedati, da bi lahko to vrstni ukrepi povzročili, da eh, evropske banke ne bodo v dobrem konkurenčnem položaju v primerjavi z bankami drugih jurisdikcij. Zato bi dali prednost globalnemu sporazumu. To je eh, mimo grede tudi stališče Evropskega parlamenta v bazelskem okviru, tako rekoč. Gospod Kirskos. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kaj pa e, sistemsko tveganje, ki je e, povezano z nepremičninskim trgom? Ali govorite o tveganjem na ravni e, držav članic ali pa govorimo o lokalnih specifičnih tveganjih? To je prvo vprašanje in drugo vprašanje je bolj politične narave. Toda mislim, da je moja dolžnost, da vam postavim to vprašanje. Torej, vaš, imate pristop do specifičnih tveganj, ampak ali se vam ne zdi, da boste v prihodnosti bolj osamljeni? Kajti vladajo politične negotovosti, omenili ste Brexit, nišče ne ve, kako se bodo pogajanja končala v Nemčiji in v Avstriji tri, torej naših nemških in avstrijskih kolegov ni tu, kajti odločajo se tem, kdo bo vlada v državi. Potem imamo tukaj nasprotovanje med um, um, uh, Barcelono in Španijo. Torej, vlada politična nestabilnost. In to bi lahko prispevalo k sistemskim tveganjem in nasplošno gospodarskim tveganjem. Uh, Torej, um, politični položaj ni posebno neodvisen od gospodarskega položaja. Um, sedaj bom prišel kot govorem. V zadnjih dveh letih smo doživeli ravno nasprotne izkušnje. Ljudje so napredovali katastrofe, ki bodo sledile Brexitu, katastrofe, ki bodo sledile uh, volitvam v nekaterih državah zune Evropske unije. Uh, Potem uh, smo razpravljali tudi o posledicah po volitvah v določenih eh, državah in izkušnje so pokazale, da je okrevanje odporno in trdno in da se lahko zoprstavi nekaterim teh tveganj. Seveda nimamo steklene krogle, da bi predvideli prihodnost in ne vemo natančno, kaj se bo zgodilo dogajalo in kjer bodo ti dogodki um, imeli določene posledice. Potem pa ste vprašali še nekaj drugega, torej vaše drugo vprašanje. Eh, torej, ocena Evropskega odbora za sistemska tveganja je takšna, da eh, tveganja niso velika v nepremičninskem sektorju, ampak v preteklem letu smo dobili osem um, opozoril, ki se nanašajo na specifične države. Torej, treba je bilo ugotoviti tveganja v stanovanskem nepremičninskem sektorju. In eh, to se je nanašalo na zmožnost gospodinstv za odplačevanje dolgov, druga pa so se nanašala na. Um, splošno na, eh, na eh, nepremičninski trg. Države članice so se odzvali z ukrepi, naprimer na Danskem in na Finskem. Tam so uh, spremenili oceno tveganja. Uh, torej, še naprej spremljamo vse te razvoje, ampak kot rečemo, v glavnem so, gre tukaj za lokalne zadeve. Uh, Hvala lepa. In še zadnje vprašanje, gospod Mordeno. Hvala lepa, gospod um, predsedojoči, hvala lepa, gospod predsednik, da ste danes eh, z nami. E, moje vprašanje se nanaša na vrednostne papirje krite za državnimi obveznicami. Ta hip um, to preučuje prav uh, Evropski odbor za sistemska tveganja. Rezultate uh, bi morali objaviti um, kar. Malo temu pa bo potem uh, sledil zakonodajni predlog Evropske komisije. Rad bi vas vprašal sledeče, kako bo odbor zagotovil, da bodo uh, eh, ti obveznice uh, dejansko varne, da bodo prejele oceno trojni A? In drugič, ali, kako boste zagotovili, da bo trg teh uh, obveznic imel zadostne razsežnosti in likvidnost? In še, še eno vprašanje. Uh, Ali mislite, da bi ustvaritev um, te vrste obveznic lahko negativno uh, vplivalo na um, likvidnost trgov državnih obveznic mm, in pa na finančno stabilnost uh, držav članic Evropske unije? Treba je torej znižati število slabih uh, kreditov. kako bi se izognili te, mi, temu, da bi eh, ukrepi imeli slabe posledice na razvoj slabih um, kreditov. Torej, vi predvidevate kombinacijo ukrepov. Um, hvala lepa za vaše vprašanje. Hvala lepa. Strinjam se s predlogom Evropske komisije. V nekem preteklem govoru sem dejal, da potrebujemo skupna prizadevanja vseh akterjev, nadzornikov, bank, pa tudi vlad. Vlade morajo Eh, zagotoviti pravi pravni okvir, znotraj katerega se lahko znebimo slabih eh, kreditov. In to zajema tudi eh, države in pa evropske zakonodajalce. Torej, vsi akteri bi morali sodelovati pri reševanju tega problema, tako da bomo na koncu problem rešili in pa da hkrati ne bomo ustvarili oziroma destabilizirali položaja, česar se ljudje bojijo ampak kot sem dejal, strinjam se s pristopom Evropske komisije. Potem drugo vprašanje. Potrebujemo eh, varna sredstva. Evropa potrebuje varna sredstva. Vsi v eh, drugot po svetu imajo to. Trgi to potrebujajo. Torej, upravičeno in zaželeno je, da iščemo uh, to. Če bo ta specifični instrument eh, primeren, na tem bomo razpravljali na našem naslednjem sestanku odbora. In potem bomo videli, kako se bomo odzvali na eh, to študijo, ali jo bomo objavili, v kakšni obliki jo bomo objavili in potem bomo razmislili eh, o tem, kaj storiti po tej razpravi. To, da želim, da s tem delom nadaljujemo, kajte, kot sem dejal na začetku, potrebujemo varna sredstva. ali bi morali to, kar imamo sedaj na mizi, spremeniti, eh, pregledati, ali pa je dovolj dobro tako, kot je. Torej vse to pomeni, da bomo morali na tem še naprej delati. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da smo imeli zelo dolgo, ampak koristno razpravo. Eh, lepo se vam zahvaljujem, eh, predsednik Dragi za uh, eh, va, uh, še odgovore na vprašanje poslancev o temah, ki so uh, ključne uh, tudi za rast. Hvala lepa.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

Sedaj pa bomo nadaljevali z zadnjo točko na dnevnem redu. To je reforma sistema lastnih sredstev Evropske unije. Slišali bomo predstavitev osnutka mnenja. Luigi Morgano je avtor tega mnenja in izvolite beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegom, ki ste danes tu. Zlasti se zahvaljujem poročevalcem v Senci. Gotovo ste si že prebrali eh, osnutek mnenja, ki je namenjen predstavnemu odboru za proračun in zato se bom omejil zgolj na poglavitne točke. Tema financiranja proračuna Evropske unije je, kot vemo, izrednega pomena ne samo zaradi posledic Brexita. Gre za to, da bi uvedli razpravo o odgovornosti inštitucij Evropske unije. Če želite, bom povzel moto bostonske čajanke nobenega predstavništva brez obdavčanja. Ne, da bi posegali v davčno pristojnost držav članic, ki izhaja iz pogodb, cilj gotovo ni ta, da bi dvignili davčni pritisk na državljanje, ampak nasprotno, da bi sprostili vire, ki bi jih lahko zbrali in upravljali na bolj učinkovit in demokratičen način na evropski ravni. Na ta način bi lahko znižali delež nacionalnih prispevkov k proračunu Evropske unije, seveda pa jih ne želimo zvišati. Kot ste videli, v besedilu eh, predlagam to, da bi opredelili eh, eh, vire za evroobmočje in pa vire, ki so bolj primerni za Evropsko unijo v svoji celoti. Naprimer, Na ravni evroobmočja predlagam, predlagam davek na banke, ki bi dopolnil bančno unijo in pa davek na, finanč, na finančne transakcije kot, kot dokončanje unije kapitalskih trgov. In za Evropsko unijo nasplošno predlagam eh, davek eh, od dohodkov pravnih oseb eh, ali pa DDV cilj je, da bi unesli jasnost v odnos med financiranjem in stroški eh, evropskega eh, proračuna in pa, da bi se učinkovite je zoprstavili davčni utaji na evropski ravni. In drugič, ne moremo prezreti, da evropski državljani od Evrope kot skupnosti in ne vsote držav članic zahtevajo, naj se zoprstavi eh, brezposelnosti, naj spodbuja rast, ulaga, naj upravlja skupne zunanje meje Evropske unije in da naj zagotovi eh, varnost znotraj Evropske unije. To so skupne evropske dobrine, ki jih moramo financirati z resničnimi evropskimi viri pod eh, demokratičnim nadzorom obih sozakonodajalcev. Kar se mene tiče, lahko že povem, da se bom v fazi eh, predlogu sprememb osredotočal zlasti na sledeče, katere eh, teh dobrin, za katere prestojen ta odbor, bomo financirali z temi resničnimi lastnimi viri in na kakšen način. In končno, Jasno je, kot eh, to velja tudi za nacionalno raven, eh, davčni prihodki, prihodki trpijo zaradi nihanja gospodarskega cikla. Če želimo res ustvariti načelo odgovornosti in če ne želimo kar naprej eh, trkati na blagajne držav, ki so že zavezani skupnim predpisom javnih financ, moramo Evropsko unijo opremiti z možnostjo izdajanja dolžniških inštrumentov, seveda za varovalkami, tako da eh, se bomo na evropski ravni eh, izognili nasprotovanjem, ki jih zračujemo na eh, nacionalni ravni. Zahvaljujem se za vašo pozornost in se veselim vaših komentarjev. Hvala lepa. Prvi govornik v imenu ELS je Ivana Miletič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zahvaljujem se eh, poročevalcu, gospodu Morganu, hvala lepa za vaše mnenje. Mislim, eh, da je pred nami velik izziv. Dejstvo je, da bo proračun Evropske unije po Brexitu manjši in morali bi razmisliti o tem, kako se bomo odzvali na vse nove izzive. No, to niso več toliko novi izzivi, tukaj gre za varnost, obramno politiko, eh, migracije, gre za to, kako bi ukrepili evroobmočje, kako bi ukrepili eh, evropski enotni trg eh, in to gre za celo vrsto drugih vprašanj. Hkrati pa moramo poskrbeti za obstoječe politike, naprimer za kohezijsko politiko. To bi jo morali še naprej krepiti in ne pa znižati sredstev za njo kajti potrebujemo resnično približevanje, eh, konvergenco eh, držav, ki zaostajajo, če želimo močno monetarno unijo eh, v prihodnosti. Odločitve o proračunu ne bodo preproste in nisem prepričana, če lahko rečemo, da bo z Brexitom proračun manjši če želimo okrepiti proračun, potem ni dobro, da razmišljamo, potem moramo razmišljati o novih eh, virih ali pa dvigniti prispevke. Eh, visoka skupina eh, oziroma skupina na visoki ravni za lastna sredstva je izdelala predloge skupina eh, želi, da bi bil sistem lastnih sredstev bolj avtonomen, bolj pregleden, bolj neodvisen in tudi, tega si želimo tudi mi. In predlagajo, da bi znižali delež prispevkov iz naslova BND. To pomeni, da bi bil evropski proračun bolj avtonomen skupina predlaga tudi to, da bi eh, odpravili korekcijski mehanizem, tako da bi bile zadeve bolj preproste. Potem um, želijo resničen prenos eh, deleža DDV-ja, želijo tudi eh, nove o, prihodke. Um, razpravljali smo uh, za gospodom Dragem tudi o tem, ali bi morali vključiti eh, tudi eh, dobičke ECB. Eh, potem smo razpravljali tudi o davkih na finančne transakcije. Torej, pred nami je zelo pomembna odločitev in analizirati bi morali možnost, pa, možnost izvanja vseh teh ukrepov. In razmisliti bi morali o končnem eh, predlogu, ki ga bomo potem sporočili našim državljanom. Tudi to je zelo veliko vprašanje. V teh letih eh, sedaj doživljamo rast, ampak rast je še vedno nizka. Eh, tudi napovedi za rast so zmirne. Eh, do dviga plač, eh, do velikega dviga plač ni prišlo, torej ne moramo prečakovati, da se bo javnost pozitivno odzvala na spremembe sistema lastnih sredstev, ki bi išle v smeri uvedbe novih davkov ali pa v smeri zvišanja um, nacionalnih prispevkov. Uh, državljanom bi morali tudi preprosto razložiti, kaj bomo dosegli s tem novim sistemom eh, lastnih eh, sredstev in katere prednosti bo to prineslo za evropske državljane. Hvala lepa. Hvala lepa. Lijeve Virnik. Um, Hvala lepa. Govorim v imenu Enrique Halvema. Torej, eh, gospod eh, poročevalec, poročevalci v senci. Mislim, da je treba proračun eh, razumeti kot finančno sredstvo za preseganje kriz in pa za koordiniranje nacionalnih prizadevanj, zato da bi ustvarili rast in pa zaposlovanje v celotni Evropski uniji. Proračun Evropske unije je proračun za vlaganje, torej preglednost in pa kratkoročni ukrepi ostajajo šibkost oziroma slabo točko, ki jo moramo rešiti. Proračun je premajhen za resnično proticiklično gospodarsko stabilizacijo. Torej, podpiram mnenje poročevalca in zato podpiram lastna sredstva, s katerimi bi lahko podprli politike Evropske unije in pa dosegali e, cilje Evropske unije. Nasplošno podpiram. Pod, pod, to uh, mnenje. Glavni instrumenti, ki jih predlaga poročevalec, bi lahko prispevali k boljšemu delovanju enotnega trga. In eh, eh, eh treba je omejiti nenazorovano širjenje eh, virov. Treba je povezati proračun z evropskimi politiki, politikami. DDV je po mojem mnenju bistvenega pomena. Potrebujemo več harmonizacije za to, da bi spodbujali pravičnejše obdavčanje in da bi se eh, zoprstavljali davčnim utajam in pa goljofajam, hkrati pa bi eh, financirali proračun Evropske unije. Vnesel bom nekaj predlogov sprememb, zato da bi pojasnil nekaj eh, konceptov in da bi povdaril potrebo potem, da ustvarimo monetarni sklad, ki bo temeljil na pravo Evropske unije. Veselim se podrobne eh, razprave eh, o eh, teh vprašanjih skupaj z drugimi političnimi skupinami. E. Za GUE prosimo. Gospa Lopez Vermejo, hvala. In govorim v imenu Miguela Viegasa, ki je poročevalec v senci pri tem poročilu. Nažalost, ni mogel priti na ta današnji sestanek. Nam se zdi zelo pozitivno to, da dobimo eh, nove vire eh, iz finančnih transakcij in da dobimo tudi novo uredbo glede ehm, davka na pravne osebe. Mislimo pa, da je treba najprej govoriti o reformi evropskega proračuna, potem pa šele o tem, Mm, morali bi imeti sistem eh, prispevkov strani držav članic eh, v evropski proračun in sicer na podlagi nacionalnih sistemov. V nasprotnem primeru se nam zdi, da bi lahko prišlo do um, um, uvajanja uh, regresivnih davčnih prispevkov, kot je naprimer DDV. Uh, to ne bi bilo v skladu z evropskimi načeli. Pa še nekaj potrebovali bi Ministrstvo za finance in pa proračunsko uh, enoto za evroobmočje. Evropska unija bi morala spodbujati države, članice evroobmočja in pa tiste, ki želijo postati članice, da so fiskalno bolj odgovorne. Mm, želimo si tudi večjega sodelovanja med državami članicami. Eh, ne želimo si uh, eh, razgradne sistemov socialne varnosti na račun tega. Hvala. Hvala lepa, vas Ekat. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo. Eh, torej, mnenja gre v smeri, ki jo lahko podpremo tudi eh, zeleni. Kritični smo sicer eh, do nadomestitve deleža prispevkov iz naslova bruto nacionalnega dohodka z resničnimi viri. Torej, treba je razmisliti o bolj pravičnih davčnih sistemih. Tudi to bi morali morda dodati temu mnenju. To je logično in to bomo tudi storili. Vnesli bomo predlog spremembe, ki se osredotoča na kazni, ki izhajajo iz sodb eh, sodišča. Tudi to bi bil lahko vir za lasna sredstva. Tudi to bomo vključili. Nasplošno pa podpiramo usmeritev eh, poročevalca, zeleni to nesporno podpiramo. Želimo si, da bi bil sistem financiranja jasnejši in z lastnimi sredstvi bomo to tudi zagotovili. Imel pa bi eno vprašanje v zvezi z četrtim odstavkom, kjer poročevalec omenja to, da bi morala Evropska unija um, izdajati obveznice z ničnim tveganjem. Zanima me, ali je to možno brez premembe pogodbe, kajti v pogodbi je zapisano, da se Evropska unija ne sme zadolževati. Torej, zanima me, ali bi bilo to možno v okviru sedanje pogodbe. To bi bilo moje vprašanje, sicer pa podpiram poročevalca. IFSM lahko težko uh, izda uh, eh, uh, eh, dožninske dokumente. To sicer ne pomeni, da je zato problem manjši, ampak dobro, imel bi dve prošnji za govor. Prosim, da ste kratki. Hvala. Samo uh, dve minuti. Rad bi se zahvalil poročevalcu za njegovo poročilo. Eh, zelo pomembno je za nas to poročilo. Rad bi izrazil tudi svoje presenečenje nad nasprotujočim stališčem, eh, ki ga je izrazila skupina GUE. Mislim, da je to zelo pozitivna ideja za Evropo, kajti moramo se soočiti s povečanjem evropskega proračuna, ne samo za to, oziroma ne samo tako, da povečamo prispevke držav, ampak da povečamo lastna sredstva Evropske unije. To se mi zdi velik prispevek, zelo uh, progresiven pristop je to za prihodnost Evropske unije. Evropska unija potrebuje lastna sredstva. Uh, ne eh, smemo na evropski proračun gledati samo stališča tega, da države prispevajo toliko, kot bodo potem dobile, ampak mora Evropska unija in njen proračun temeljiti na lastnih sredstvih. Eh, to se mi zdi res bistvenega pomena in zato me je presenetilo negativno stališče uh, skupine GUE. Zdaj pa še tri moje ideje. Uh, Mislim, da potrebujemo tudi eh, dokument o razmisleku, ki ga pripravlja Evropska komisija in sicer o financah eh, v prihodnosti. To je treba tudi upoštevati pri pripravi tega poročila. Tam eh, se omenjajo različne možnosti za nove vire teh lastnih sredstev. Potem je treba razložiti pomen tega, da se mora evropski proračun soočati z vedno večjimi novimi izzivi. Socialni stebr, evropska obramba, migracije in tako naprej. In vse to uh, zahteva od nas uh, večjo jasnost uh, glede tega. No, potem pa še zadnja stvar, uh, carinski prihodki, naprimer potem čezmejni DDV. To so vse možnosti za lastna sredstva. Mi bomo uh, Eh, z našimi predlogi sprememb skušali te prispevke vključiti v poročilo. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila našemu poročevalcu. Mislim, da moramo biti pozorni, kaj ti gre za mnenje o lastnih sredstvih. E, tukaj ne gre eh, za izdatke. Vse, kar je povezano z eh, kohezijsko politiko, eh, ne bi smelo biti pravzaprav vključeno v to poročilo. In kar je bilo ravno kar rečeno na temo davčnih utaj, je zelo pomembno. Moramo okrepiti naš nadzor nad tem, Omenjeno je bilo tudi evroobmočje. Zdi se mi, eh, da eh, v okviru tega mnenja ne bi smeli ponovno odpirati celotne razprave o Evropskem monetarnem skladu in tako naprej. Kajti, če bomo to storili, potem bomo dali občutek, da bi eh, morali eh, te eh, teme ponovno obravnavati v okviru poročila za proračun, ampak to pravzaprav ne bi smelo biti del našega mnenja. Gre za predloge, ki jih je dala Evropska komisija. Eh, za specifičen, eh, poroč, eh, za specifičen proračun za evroobmočje in tako naprej. To so teme, ki jih je potrebno obravnavati, vendar pa mislim, da ne bi smeli sprejemati mnenja glede vseh drugih tem. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec za sklepne besede. Hvala lepa za vaše prispevke. Jasno je, da je to politično zelo pomembno. Naša naloga je, da predložimo mnenje odboru za proračun Torej, mi se dotaknemo zgolj nekaterih sicer pomembnih vprašanj. E, torej, mislim, da se strinjamo glede določenih stvari, naprimer, da je treba ukrepiti kohezijo, potem, da, se je treba, da je treba biti kos zelo pomembnim izzivom, treba je upoštevati probleme, ki so jih e, omenili kolegi v svojih prispevkih, potem je treba tudi preveriti ali bolje poglobiti um, uh, vzdržnost predlogov, ki so sedaj na mizi. Um, in sicer gre tukaj za predloge komisije Monti ali pa s, uh, gre tudi za stvari, o katerih smo prej razpravljali s predsednikom Dragijem. Vprašanje je tudi to. Torej, treba je pojasniti, kaj nameravamo storiti s temi lastnimi sredstvi torej eh, socialni eh, stebr, eh, na to ste, torej to ste omenili, torej to predvideva določene skrbi, ampak parlament se je v zvezi s tem zelo jasno izrazil. Mislim, da to ne bi smel biti problem. Vem, da nimam na voljo veliko časa, pa vendar li bi rad povedal še to. Eh, Sa predlogi sprememb eh, nam bo skupaj uspelo eh, izraziti mnenje. Naš prostor je tukaj sicer omejen, ampak upam, da se bomo potem vsi strinjali glede tega mnenja in vsi smo povedali naša mnenja in mislim, da gredo mnenja več ali manj v isti smeri. Hvala lepa. časovnica, rok za predloge sprememb je 7. december. Predloge sprememb bomo obravnavali 24. januarja in tudi glasovanje bo potekalo na isti dan. E, ne poznamo pa še natančne časovnice odbora za proračun. Torej, hvala lepa in se sestanek je zaključen. Nadaljevali bomo jutri. Najprej bomo imeli skupno sejo z odborom Libe. Hvala lepa.